Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratung wieder. Dobro jutro sem skupaj. Začeli bomo z glasovanjem, devet je, smo pod časovnim pritiskom. Začenjamo z oceno porabe Evropskih sredstev ja, v javnem sektorju. Poročevalec je gospod Hejs, ki ne želi besede. No, in ker glasujemo, glasujemo v angleščini, ker bomo potem hitrejši. Torej, glasujemo o poročilu Hayes. Predlog smembe ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe dve je brezpredmeten, štiri, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Drugi del. Predloga spremembe štiri. Enajst vas je ustavilo kartice. Konec glasovanja. Sprejeto tri za, proti. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko predlog spremembe sedem devet vas je glasovalo, deset, vedno boljše. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendment six in favor. Razumembe šest. Oprostite, pravi predsedujoča, osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi to bomo preverili elektronsko. Predlog se bomo biti osem. Vi da bo to tudi. Ja, the check is over. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto, dvanajst za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno 13 za, proti vzdržani sprejeto 14 za, proti vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak vseeno bomo preverili elektronsko. Sedaj imamo tukaj gibajoče se poslance. Konec glasovanja sprejeto. 15 in 16 sta identična za, Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili kompromis dve. Konec glasovanja, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 21 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, mislim, da je to jasno. Ampak vseeno, ali lahko preverimo? Prosim, glasujte. Da, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kako želite, da preverimo 24? Prav. Konec glasovanja je sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za. nismo prepričani, ali je bil pravi rezultat. Preverjamo 25. Konec glasovanja. Sprijeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, regij 1 ne bomo glasovali, regij 2 za, proti vzdržani sprejeto, regij 3 za, proti vzdržani sprejeto, regij 4 za, proti vzdržani sprejeto, regij 5 za, proti vzdržani sprejeto, regij 6 za, proti vzdržani sprejeto, Regi 7 ne bomo glasovali, regi 8 za proti vzdržani sprejeto, regi 9 ne bomo glasovali, regi 10 za proti vzdržani sprejeto, regi 11 za proti vzdržani sprejeto, regi 12 za proti vzdržani sprejeto, regi 13 za proti vzdržani sprejeto, regi 14 za proti vzdržani sprejeto, regi 15 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem poročilu in sicer poimensko lahko glasujete. So glasno sprejeto, čestitamo poročevalcu. Sedaj pa glasujemo. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upremo za carinske kontrole. Gre za mnenje, gre za Mm, poročilo gospoda Alija, pristojni odbor je Imko. Ali želi poročevalec besedo? Ne, potem lahko začnemo. Torej, najprej gre za vzpostavitev inštrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru sklada za integrirano upravljanje meja. Tukaj je poročevalec gospod Ali. Torej, gre za točko 11 na dnevnem redu. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za proti vzdržani sprejeto. Kako želite, da preverimo sedemintrideset? Dobro, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, osemintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za proti vzdržani sprejeto, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani sprejeto, 44 za, proti vzdržani. Sprejeto 45 za, proti vzdržani. Sprejeto 46 za, proti vzdržani. Sprejeto ustni predlog spremenjena, ni ugovorov za. Kako vi nasprotujete ustnemu predlogu spremembe? Dobro, spet ustni predlog spremembe za proti vzdržanje sprejeto. 6 je brezpredmeten, 47 za proti vzdržani sprejeto, 48 za proti vzdržani sprejeto, 49 za proti vzdržani zavrnjeno, 50 za proti vzdržani sprejeto, 7 za proti vzdržani sprejeto, 8 za proti vzdržani sprejeto, 9 za proti vzdržani sprejeto, 51 za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani sprejeto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 64 za, proti vzdržani sprejeto, 65 za, proti vzdržani sprejeto, 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 16. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Aha, če vašega glasu nismo šteli, pa je sprejeta. No, Sedemnajst za proti vzdržani. Sedemnajst bomo preverili še enkrat. Check is over and it is... Nisem videla 18 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani zavrnjeno, 21 za proti vzdržani sprejeto, 22 za proti vzdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani zavrnjeno, 24 za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani sprejeto 27 za, proti vzdržani sprejeto 28 za, proti vzdržani sprejeto 29 za, proti vzdržani sprejeto 30 za, proti vzdržani sprejeto 31 za, proti vzdržani sprejeto 32 za, proti vzdržani sprejeto 33 za, proti vzdržani sprejeto. 34 za proti vzdržani sprejeto, 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 je bil umaknen, sedaj glasujemo o spremenjenem mnenju in sicer po imensko. Konec glasovanja. 17 glasov za, 1 in gospod Tarant še en glas za. Torej sprejeto. Sedaj pa točka 12. mnenje vzpostavitev programa carina za sodelovanje na področju carine. Poročevalec je gospod Klinc. Ali želite besedo, gospod Klinc? Ne, potem pa lahko kar glasujemo. 33 za proti vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti. Ne, jasno je to zavrnjeno, ne bomo preverjali. 5 za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Sprejeto 41 za proti vzdržani. Sprejeto 42 za proti vzdržani. Sprejeto 43 za proti vzdržani. Sprejeto 44 za proti vzdržani. Sprejeto 45 za proti vzdržani. Sprejeto 6 za proti vzdržani. Sprejeto 46 za proti vzdržani. Sprejeto 47 za proti vzdržani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 54 za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani sprejeto, 11 za proti vzdržani sprejeto, 55 za proti vzdržani sprejeto, 56 za proti vzdržani sprejeto, 57 za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani sprejeto sprejeto, 58 za proti vzdržani sprejeto, 59 za proti vzdržani sprejeto, 60 za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto, 15 za proti vzdržani sprejeto, 16 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani sprejeto,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 proti vzdržani, bomo to preverili elektronsko. 28. Konec glasovanja. 9 proti 2, gospod Arantizator je sprejeto. Yes. <laughs> From time to time it happens to persons here. 29. <laughs> 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 30. Ja, check is over. Konec glasovanja. Gospod Tarant, proti. Zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani. Kaj pa vi? Za, potem je sprejeto. <laughs> Ja, bomo vseeno preverili. 31. Lahko glasujete. Res je sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili tudi 32, res mislim pa, da je zavrnjeno. Jasno, zavrnjeno in pa še tako spremenjeno mnenje, glasujemo poimensko. Konec glasovanja, 18 proti 1, čestitamo poročevalcu. Še zadnje današnje glasovanje. Mnenje za pristojni odbor Agri. Poročevalec je gospod Zdehovski, ne želi besede. Predlog 6 za proti vzdržani sprejeto, 7 za proti vzdržani sprejeto, 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno, 4 za proti vzdržani sprejeto bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe štiri, lahko glasujete. Sprejeto. Pet za, proti vzdržani. Sprejeto. Tako spremenjeno mnenje glasujemo poimensko. Konec glasovanja, sprejeto, 17 proti 1, čestitamo poročevalcu. Uh, To je konec elektronskega glasovanja. Prosim, da tiho zapustite dvorano, razen če še vedno želite poslušati eh, komisarja Karlosa Moedasa, ki mu je vsakakor eh, uredno prisluhniti. Ja, wir machen, wir machen weiter in der Tagesordnung. Welcome to Commissioner Möller. Tako nadaljujemo. Pozdravljam komisarja Moedasa, lepo, da ste danes z nami. Gre torej za točko 14, različnica 2017, splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija. Gospod Prenik Majer bo predstavil mnenje v imenu računskega sodišča, ko bo seveda konec tega šundra v dvorani. Uh, Gospod Brinkmajer, izvolite. Hvala lepa, gospa Gresle. Sem Alex Brinkmajer iz Računskega sodišča. Predstavil bom revizijo poglavja 5, konkurenčnost za rast in delovna mesta za leto 2017. Pripravili smo nekaj eh, posnetkov, zato da bomo lahko prikazali naše ugotovitve. Prva ugotovitev je naslednja. Eh, skupni znesek odhodkov je 21,4 milijard eh, evrov, to je razdeljeno na raziskave. 53 odstotkov predstavlja ta ostalo, torej promet, izobraževanje, vesolje, eh, tukaj so pa ukrepi v manjšem obsegu. Pri tej reviziji smo opazili, da raziskave predstavljajo 53 eh, odstotkov, eh, smo pa preučili 130 transakcij, to tukaj spet predstavlja 91 raziskave. 91 je bilo za raziskave, 70 odstotkov in pa 39 za ostale programe. Na teh političnih področjih imamo kar nekaj upravičencev, torej gre za univerze, za raziskovalne organizacije, za javne organe, za zasebna podjetja in za majhna in srednja velika podjetja. Pomembno pa je tudi to, da imamo tukaj um, upravičence v Evropski uniji in pa zunaj Evropske unije. 18 jih je bilo v državah članicah in pa 5 v neevropskih državah oziroma nečlanicah. Evropske unije. Če si ogledamo razvoj stopnje napak za peto poglavje, lahko opazimo trend upadanja. Za leto 2017 je stopnja napake 4,2 odstotka razlike med zadnjimi štirimi leti statistično niso tako pomembne. Število vzorcev, ki smo jih preučili letos, je bilo 130. Eh, ko ocenjujemo to revizijo, si moramo ogledati širšo sliko ugotovitev računskega sodišča. Tukaj lahko vidite povzetek naše revizije na kratko. Scheme vračanja, recimo za raziskave, so takšne, da se tam pojavlja več eh, napak. Potem opažamo tudi počasno iztekanje um, sedmega okvirnega programa za raziskave. Uh, preverili smo kar nekaj uh, transakcij v okviru programa Obzore 2020. Tukaj še vedno stopnja nizka, 38 uh, za Obzore 2020 in pa um, 53. okvirni program za raziskave. Upam, da se bo naslednje leto ta številka spremenila v korist obzorja za leto 2020 in upam, da bo takrat postalo bolj jasno, kakšni so rezultati poenostavitve tega programa. Ogledati si moramo vzroke, za relativno visoko stopnjo napak. Eh, ta je nekoliko frustri, eh, frustrirajoča, vedno upaš, da se bo stopnja napak bistveno znižala. Identificirali smo osem največjih napak, ki predstavlja 2,5 odstotka eh, celotne stopnje napak v glavnem so vse povezane z raziskavami, pet iz FP7 in pa tri napake iz eh, obzora 2020, šest jih eh, gre pripisati nepravilnemu izračunu stroškov za osebje. Ta izračun je seveda zelo zapleten in zato se tukaj zgodi veliko napak. Potem imeli smo pet upravičencev iz javnega sektorja v tej eh, skupini eh, z visoko stopnjo napak in pa tri upravičence iz zasebnega sektorja. In ko gre za zasebni sektor, je bilo to vključeno, je, je, smo tukaj prečevali eno eh, neprofitno organizacijo in pa dve manji oziroma srednje veliki podjetji. Ehm, v tej skupini je bilo tudi veliko držav zunaj Evropske unije, eh, Švica, Norveška, Tanzanija in pa ZDA. V primeru dveh ugotovljenih napak smo o tem obvestili celo Olaf in upam, da bo Olaf raziskal, zakaj gre če povzamem. Stroški za osebje so tisti, kjer prihaja do največ napak. In mislim, da bi v tem smislu morali izboljšati program. No, to me privede do naših priporočil. Najprej treba je eh, razjasniti metodologijo in pa pravila za, eh, za izračun stroškov za osebja in treba je dopolniti seznam problemov za posamične države, tako da bomo vedeli, kje prihaja do teh problemov in v katerih državah in jih bomo lahko odpravili. Potem priporočilo dve, treba je izboljšati osveščenost med eh, upravičenci glede eh, pravil za upravičenost do sredstev. Predvsem je treba razlikovati med eh, pod. Uh, Uh, uh, med podizvajalci in, pla, in pa izvedbenimi pogodbami. Uh, računsko sodišče si je prizadevalo za to, da bi Evropskemu parlamentu dalo na razpolage vse informacije, ki bi lahko pomagale pri procesu poenostavljanja zakonodaje. Pripravili smo tudi uh, povzetek o poenostavitvi marca 2018. Je bil objavljen ta povzetek, ta briefing. Nedavno pa smo objavili tudi posebno poročilo o ukrepih za poenostavitve novembra 2018. To smo pripravili v tesnem sodelovanju za komisijo, zato da bi lahko zbrali vse informacije, ki lahko prispevajo k poenostavljanju. In upam, bodo ti predlogi pripomogli k temu, da se bo v prihodnje stopnja napake znižala. Še nekaj prilog, o tem ne bom govoril podrobno. Če si pa preberete te povzetke problemov eh, v zvezi z prilogami, mm, vam bo to lahko dalo prav gotovo veliko informacij. Hvala lepa za vašo pozornost in seveda sem pripravljen odgovarjati na vaša vprašanja. Hvala lepa za vaš uvod in za to, da ste bili jasni. Sedaj pa tukaj pozdravljamo gospoda komisarja Modasa, pa tudi generalnega direktorja, pa ki je lepo pozdravljam. Gospod komisar, lepo, da ste z nami. Much, uh, Najlepša hvala, dr. Gresle, spoštovana gospa Jala Sender, spoštovani člani odbora, gospod Brenning Majer. Mislim, da je to zadnjič, da gospod Brenningmajer pripravlja poročilo na področju raziskav in zato bi se mu rad zahvalil za njegovo delo, ki ga je opravljal v zadnjih letih. Hvala za vsa letna poročila, posebna poročila, za delavnice v revizijah. Res ste nam pomagali, izboljšali smo različne elemente našega delovanja zaradi vaše vzpodbude in eh, vašega trdega dela. Gospodu Brenningmajerju želim veliko uspeha v naslednji službi. Z veseljem bi danes z vami spregovoril o poročilu Računskega sodišča za leto 2017. Še vedno mislim, da so raziskave in inovacije za Evropo izjemno pomembne. Okrepiti moramo raziskave in inovacije in seveda zagotoviti dobro upravljanje finančnih sredstev Evropske unije. Za začetek bi začel manj formalno. Rad bi vam povedal več o zgodbah, ki sem jim bil priča letos. Zgodbam o uspehu, ki kažejo na to, kakšen učinek ima naše delo tukaj. S ponosom lahko povem, da smo letos podprli enega izmed Nobelovih nagrajencev, Žahan Moru, ki je prejel Nobelovo nagrado, je dobil sredstva iz skladov Evropske unije. Spremenil je naš pogled na las, laserje in na to, kako laserje uporabljamo pri eh, izboljšavah vida. Še posebej ljudje, ki imajo katarakte ali miopijo, tako kot jaz, se lahko pozdravijo z laserskimi operacijami. In eh, gospod je dobil zasluženo Nobelovo nagrado. Veseli nas, da so evropska sredstva spodbudila njegove raziskave. Podpiramo različna področja, nanomaterijale, astrofiziko in tako naprej. Gre za izjemno pomembna področja za Evropsko unijo in spodbujati moramo takšne zgodbe o uspehu tudi v prihodnosti. Sestal sem se tudi s Cedricom Blampanom, ki raziskuje rakava obolenja tukaj v Belgiji in je letos prišel do prodornega rezultata. Ugotovil je, da obstajajo ta dve različni vrsti celic, ki so ene so rastne celice za rakave celice, druge pa so metastaze. Do sedaj je veljalo, da gre za dve popolnoma ločeni vrsti celic, sedaj pa smo ugotovili, da je ena izmed celic, ki je v bistvu rastna celica, lahko prejde transformacijo in postane metastaza. Sedaj, ko poznamo ta postopek razvoja, lahko preprečimo metastaze na tak način, da prekinemo ta razvojni postopek. Tega prej nismo vedeli. Če so se v telesu pojavile metastaze, so se te samo širile in širile. Sedaj pa lahko to ustavimo. Gre torej spet za dognanje, ki ga so ga podprla finančna sredstva Evropske unije. Sestal pa sem se tudi z Petrom Siborgom iz Max Planck instituta. razvil je cepivo za posebno vrsto pljučnice. Gre za infekcijo z bakterijami streptokoka, ki je ubijajo milijone ljudi, oziroma s katerimi se okužijo milijoni ljudi. Cepiva do sedaj ni bilo, gospod ga je razvil in sedaj ga testirajo na miših. Upamo, da bo to cepivo kmalo na voljo tudi za ljudi, torej to je pripravil Max Planck Institut iz, iz Potsdama. To je torej znanstvena stran. Obstaja pa veliko zgodb po uspehu tudi ljudi, ki spreminjajo naš pogled na inovacije, pa niso neposredno znanstveniki. Naprimer Karen Dova, ki je prejela nagrado za uspešne ženske. Razvila je robota, majhnega robota, ki pomaga tistim osebam, ki ne morejo zapustiti svojega doma. Pomaga torej otrokom in eh, mladim, ki imajo kronično bolezen in zaradi nje ne morejo zapustiti svojega doma. Žal za te otroke in mlade ni opcija, da bi zapustili hišo in se družili s svojimi prijatelji. Poleg tega ne morejo sodelovati pri fizičnih aktivnostih in igrah. To, kar je za nas samoumevno, je za te otroke nemogoče. Zaradi tega majhnega robota pa imajo sedaj otroci možnost, da se z nekom povežejo, pomaga jim pri učenju in druženju. Ta robot sedaj pomaga že 650 otrokom po vsej Evropi. Lani smo um, nagradili Kristino Zelenovo, ki je uh, odkrila, ki je razvila aplikacijo za iPad za slepe osebe. Torej, gre za razvoj pomembnih eh, inovacij, ki so pomembne za našo prihodnost. Prejšnji teden smo začeli tudi z strategijo za bioinovacije. Na komisiji smo predstavili, so, oziroma so nam predstavili, zeleni šal. Izgleda kot kakršen koli drugi šal, ampak v bistvu je ta šal izdelan iz majhnih delcev eh, lesne pulpe, ki se predelajo v tkanino. Gre torej za res inovativne pristope, s katerimi se lahko pohvalimo v Evropski uniji. Preden se spustimo v posamezne številke, sem torej želel podati nekaj primerov takšnih inovacij, ki spreminjajo naša življenja. Kar se tiče izdatkov v letu 2017, imamo tukaj poročila. Ampak, ko se ozremo v zadnja leta, se v bistvu ozremo tudi v prihodnost. Priporočila tega pojast, poročila so jasna. Potrebujemo več uh, eh, ulagan, univacije in raziskave, graditi moramo prihodnje trge in izobraževati ljudi, ki bodo lahko spreminjali našo prihodnost. Naš pristop mora biti osredotočen na globalne izzive. Evropski, evropske naložbe v raziskave so na, izjemno pomembne za Evropsko unijo. Pri predlogu obzori Evrope smo se nanašali na naše izkušnje, seveda smo prosili tudi računsko sodišče, da nam pomaga s priporočili za prihodnost. Zahvaljujem se gospodu Brenningmajerju, ki je pripravil ta dokument in tudi poročilo glede poenostavitev znotraj obzorja 2020. Dokument nam je resnično koristil, saj nam je pomagal pripraviti predloge Evropske komisije za obzorje Evrope. Uspelo nam je pripraviti bolj preprosto in boljšo strategijo izvajanja za prihodnost. V poročilu na koncu piše, da je večina ukrepov za poenostavitev, ki jih je izvedla komisija. Torej, še enkrat, v poročilu piše, citiram, večina ukrepov za poenostavitev, ki jih je izvedla komisija, je učinkovito zmanjšala upravno breme za upravičence do sredstev iz obzori 2020. Vsi ukrepi sicer niso dosegli želenega rezultata, zato še vedno obstaja veliko možnosti, da izboljšamo naše delovanje. Mislim, da je to zelo dober povzetek. Uspeli smo poenostaviti postopke znotraj obzori 2020. 81 odstotkov upravičencev meni, da je program znotraj obzori 2020 bolj preprost v primerjavi z FP7. Seveda pa smo vzeli priporočila računskega sodišča zelo resno in jih bomo upoštevali pri naših priporočilih za izvajanje programa. Poudarek na rezultatih in učinkih pa ne pomeni, da smo nepazljivi pri težavah izvajanja. Sedaj bi se obrnil na to stopnjo napake, ki velja za letos. Stopnja napake za to poglavje je 4,1 odstotka, kot je povedal gospod Brenikmajer. To je podobno kot lani. Spomnim se, ko sem bil prvič v tem odboru leta 2014 in sicer stopnja napake se je iz leta 2014 znižala iz 5,6 na 4,1. Upam, da se bo to še nižala. Približno 38 eh, transakcij znotraj obzorij 2020 je bilo v okviru tega uh, vzorca, ki ga je sodišče preiskalo, 53 projektov pa je bilo še iz FP7. Vse to je pojasnjeno tudi v uh, poročilu o dejavnostih v letu 2017. Reprezentativna stopnja napake za obzorja 2020 je 2,8 odstotka. Izpostavil bi, da so to samo prvi kazalniki, glede na to, da je to eh, šele začetek ocene izdatkov za obzorje 2020. Torej, cen, od ta stopnja napake se lahko še spreminja. Ampak kaže, da so te poenostavitve, ki smo jih unesli, učinkovite. Napaka, ki torej ostane potem, ko se upošteva korekcije, je približno štiriindvajset odstotka za obzorja dvajset dvajset v primerjavi z tremi odstotki pri FP sedem. To je torej na spodnji meji realističnega cilja stopnje napake. Ta okvir je bil namreč dva do pet odstotka, ko smo predstavljali program obzorja dvajset dvajset. Pokomentiral bi še poročilo računskega sodišča, najprej kar se tiče poenostavitev. Sodišče je ugotovilo, da tako v letnem poročilu, kot tudi v posebnem eh, poročilu o poenostavitvah, da, sed, da so sedaj pravila financiranja v obzorjih 2020 bolj enostavna kot pri FP7. Še vedno pa je sodišče odkrilo nekaj napak. Ugotovili so, da so pravila za eh, stroške osebja še vedno prezapletene in da jih je težko izvajati. Tudi to moramo izboljšati. Pri vprašanju izvajanja obzorja Evrope moramo to izboljšati. Pri obzorjih 2020 smo predvideli skoraj vsa pravila za upravljanje raziskovalnih eh, projektov na elektronski način. To je bila prva stvar, ki smo jo storili. Potem pa smo pripravili tudi model financiranja za enotno stopnjo povračil in eh, neposrednih stroškov, ki se jih eh, nekemu projektu izda. Gre za v celoti digitalni sistem. Po naših boljših močeh smo torej želeli izboljšati financiranje tukaj. Scheme za izdajanje plačil so se torej približale dejanskim stroškom. Poleg tega imamo tudi pilot pavšalnih plačil, ki je popolnoma eh, odpravil potrebo po poročanju o stroških. Namreč poenostaviti smo želeli dostop do naših programov za MSP-je in neprofitne organizacije. Začeli smo torej razvoj v smeri pozitivnega trenda. Sedaj pa, kar se tiče izogibanja stopnje napake, izogibanja napakam. Prihajalo je do težav pri revizijah in s tem se strinjamo, sedaj smo poskušali bolje informirati upravičence. Sodišče je predlagalo, da začnemo z boljšim izvajanjem in to bomo vsekakor tudi storili. Finančne napake torej ni, ne pomenijo, da gre za eh, neuspešne projekte. Mnogo projektov je zelo uspešnih, ampak vseeno prihaja do napak. Zato se bomo mi potrudili vnaprej izboljšati tukaj stanje in zmanjšati število napak. Hvala vsem za izjemno dobro opravljeno delo in hvala za pozornost. Hvala. Najlepša hvala, besedo dobi Ajala Sender, naša poročevalka tukaj. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala gospodu Brinkmajerju in pa gospodu Moedasu za njune prispevke. Ne vem, ali naj se smejem ali naj jočem. To je zadnja razrešnica, ne samo za računsko sodišče, ampak tudi za komisarja Mojedesa. In jaz moram reči, da sem precej zafrustrirana tukaj. Hmm. To moram odkrito povedati. Prvič, zato ker imamo kodeks ravnanja za komisarje, eh, tudi Z gospodom Oettingerjem smo že imeli eh, razpravo o tem, ampak vaš primer se mi pa zdi še bolj eh, nezaslišan. Pojavili ste se pred svojo stranko in to na tako javen način. Lahko bi odšli v vaš kongres mm, v svojem zasebnem imenu. To je nekaj, kar bi morali eh, jasno zapisati v kodeks ravnanja. Komisarji morajo biti neodvisni. Uh, ta primer se mi res zdi nezaslišan. Predvsem pa je to bilo neprimerno, glede na to, da se izteka vaš mandat. Potem naslednja točka vi eh, pridete v ta odbor, kot da smo odbor ITRE in predstavljate tukaj zgodbe o uspehu. In za te uspehe vam sicer eh, čestitam. Se pa sprašujem, kako je bilo z temi projekti, ki so vodili k Nobelovi nagradi in tako naprej. 4,2 2 odstotka stopnje napak je veliko. In še več, na 100 milijonov evrov, gre za na stotine milijonov evrov pri teh napakah. Če bi to bolje izkoristili, bi lahko s tem denarjem financirali morda še kakšnega Nobelovega nagrajenca če ne bi ta sredstva bila izgubljena, zato ker jih je bilo treba vračati. Eh, tako da vse je lepo in prav, da govorite o uspehih, ampak eh, tukaj ni pomemben samo rezultat, ampak tudi dobra poraba sredstev. Eh, v primerjavi z lanskim kratkim letom je sicer letos prišlo do nič cela enega odstotka izboljšave, ampak še vedno je to veliko denarja in takšne stopnje napak si ne bi smeli privoščiti. Gospod Brinkmajer je jasno predstavil tudi primere, ki jih je, moral, eh, ki jih je moralo računsko sodišče eh, poslati Olafu. Sedaj torej potekajo preiskave in to jasno kaže na to, da so te stvari bile zelo šlampasto narejene. Tukaj torej obstajajo jasno resni problemi. Že iz povzetka je to jasno. Spoh se raj nisem spuščala v podrobnosti celotne statistike, saj bi mi to povzročilo samo še večje neugodje. No, ampak na podlagi uh, tega, kar je povedalo računsko sodišče, lahko gotovimo, da imamo velike probleme za FP7 uh, eh, in uh, potem naj bi vse rešili v obzorju 2020, ampak računsko sodišče spet eh, pravi, da se to ne bo zgodilo. In potem rekli ste, da uh, je največ napak pri stroških za osebje. Uh, Eh, verjetno so to plače, to niso počitnice ali karkoli drugega. Eh, torej, ko gre za celoten znesek za osebje, plače, drugi dodatki, tu je še vedno nerazumljivo, zakaj tukaj prihaja do toliko napak. V statistiki računskega zadiča je jasno, da je prihajalo pri 20 odstotkih transakcij do velikih napak. Mm, podobno se je zgodilo tudi v programih za tretjimi državami, recimo za Švico. Skratka, vse to je zelo, zelo zaskrbljujoče. Eh, smo pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament. In eh, sicer res, da lahko sedaj v volilni kampanji govorimo o tem, da za svojimi sredstvi podpiramo Nobelove nagrajence, ampak eh, če bi se izognili tem napakam in tem goljofijam, bi lahko podpirali še več eh, znanstvenikov in raziskovalcev. Zato vas sprašujem, na kakšen način boste v, tej ne, v teh nekaj mesecih, ki vam ostajajo, poskrbeli za boljše rezultate. Tudi pri obzorju 2020 rezultati niso najboljši, pravi računsko sodišče, in tudi stopnja napak nismo ustrezno izboljšali. Kar se pa tiče poenostavitve, tukaj sem vam zelo hvaležna. Končno sem dobila te dokumente, ki sem jih zahtevala že uh, mesece. In končno vidimo tukaj nekaj eh, grafov, ki kažejo na to, da mm, eh, posredni stroški predstavljajo 24 odstotkov. Eh, tukaj gre torej za stroške, ki niso revidirani na enak način. Potem 10, 10 projektov deset najbolj, projekti, najbolj dragih projektov, ki so bili financirani iz obzorja 2020. Uh, eh, tukaj je ob nekaterih projektih zapisano 100 odstotkov. Eh, gre torej za precej okrogle številke, 100 odstotkov, 80 odstotkov. Zakaj ste nekaterim projektom dali na voljo 100 odstotkov sredstev? Ponavadi imamo uh, v evropskih projektih sofinanciranje tudi na področju, eh, tudi na področju skupne kmetijske politike. Prosim, da pojasnite, zakaj so nekateri projekti dobili 100 odstotkov in eh, tukaj gre tudi za zelo drage projekte. In potem Jaz sem zahtevala podatke za posamezne države. V nekaterih primerjih tej moji zahtevi niste ugodili. Sedaj pa smo dobili seznam, iz katerega je razvidno, kje oziroma katere so največje upravičenke. Ko gre za programe, ki so eh, namenjeni raz, raziskavam. No in ker tukaj prevladujejo nekatere države, se sprašujem, ali morda ni odličnosti v drugih državah. Tukaj bi morali poskrbeti za teritorijalno kohezijo, treba je poskrbeti za večje geografsko ravnovesje. Sicer je problem vedno tak, da bodo najboljši, najboljši, najslabši pa bomo nekje pri repu, ko gre za raziskave. Mislim, da ni res, da ni centrov odličnosti v, tudi v drugih državah. E, kriza se je končala in uh, mislim, da bi sedaj morali poskrbeti za večjo geografsko uravnoteženost, tudi ko gre za centre odličnosti. Veste, da je tudi v državah, kot je vaša, veliko zelo talentiranih e, znanstvenikov in seveda so ti v Oxfordu, v Imperial College, ne vem kje. No, oni tudi vedno dobivajo veliko sredstev, Če bi recimo univerza v Barceloni dobila toliko sredstev, bi oni tudi bili uh, vodilni. Ne pa, da denar vedno dobivajo ena in iste institucije in univerze. Zanima me, kaj ste naredili na tem področju, zato da bi to bolj uravnotežili. Kako boste odpravili te neenakosti, vsaj recimo v programu obzorja 2020? upam, da bomo pri naslednjem večjem finančnem okviru dosegli, da bo odpravljena, odpravljeno to veliko geografsko neravnovesje. To, da so dobri, dobri, že vemo, ampak poskrbeti moramo za to, da bodo vsi enako odlični. Tudi to na vse zadnje predstavlja to dano evropsko vrednost. Hvala lepa. No, mi smo hvaležni za to, da imamo tukaj program oblično, odličnosti, torej da ne gre za kohezijski program pri eh, vprašanju znanosti, ampak za program odličnosti. To je že pomembno. Pogovori potekajo brez mikrofona. Gospod komisar, izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Jali Sender. Sedaj je moje zadnje leto v mandatu in eh, prvič v celotnem mandatu ste me obtožili za to, da bi bil pristranski. V teh štirih letih so me povabili v različne politične skupine, v SND, v ALDE in tako naprej. Ampak nihče nikoli do sedaj mi ni obtožil tega, da bi bil pristranski. Prav zato sem malce presenečen nad tem komentarjem, dovolite mi to. Kot veste, sem se udeležil konferenc, ki ste jih organizirali vi in tudi druge stranke. Vsak komisar seveda obišče tudi eh, strankarski kongres svoje stranke in tega se ne smemo stramovati, ne smemo demonizirati političnih strank. Ampak, gospa Sender, do sedaj smo odlično sodelovali. Štiri leta sem opravljal to službo do sedaj in odlično sem sodeloval z vsemi poslanci. Prav nobenih razlik tukaj ne, pod, ne delam. Z veseljem se bom v Lizboni udeležil tudi eh, kongresa socialistov ali kakšne druge stranke. Torej, to me je res malce presenetilo, kar ste dejali. Malce pa sem eh, presenečen nad tem, da ste rekli, da imamo 100-odstotno stopnjo financiranja. Veste, kakšna je zakonodaja tukaj? Neposredni stroški se povrnejo 100-odstotno, 25-odstotno pa posredni stroški. To so pravila programa, tukaj ni nič eh, nenavadnega. Vprašali ste tudi, kakšna je distribucija sredstev po državah članicah. Te informacije ste tudi prejeli v pisni obliki kot odgovor na vprašalnik. Torej, odgovorili smo na to vprašanje. Nadaljevali bomo s poenostavitvami. Še naprej bomo obravnavali vsa ta vprašanja, ki ste jih omenili. Iz 5,6 smo eh, stopnjo napake znižali na 4,2. To je velik napredek. Razumem, da še niste zadovoljni, ampak razumeti morate, da smo dosegli že veliko napredka. Torej, ni mogoče reči, da nismo storili nič. Odgovarjal bom za to, eh, kar se je zgodilo, ampak eh, bom pa tudi prevzel del zaslug za to, da smo zadevo izboljšali. Mislim, da so stvari, ki smo jih spremenili, pozitivne. Ste že zaključili? Ja, predsedujoča. Štiri leta že prihajam v ta odbor in pojasnjujem vse korake, ki smo jih izvedli. Na začetku smo imeli program, ki ni bil preprost, bil je izjemno birokratičen. Sedaj pa vse države članice priznavajo, da je program bolj preprost. Program je bolj preprost kot nacionalni programi. V državah članicah ljudje razumejo, kako pomemben je ta program na področju znanosti in inovacij, da je ta boljši kot drugi programi na drugih področjih. Gospa Ajala Sender, seveda bom izpostavljal zgodbe uspeha. To namreč potrebujemo v Evropi. Potrebujemo zgodbe o uspehu. Toliko ljudi eh, že po Evropi govori slabe stvari o Evropski uniji, tega ne rabimo početi tudi mi. Moja naloga kot evropski komisar je to, da izpostavljam zgodbe o uspehu. Seveda razumemo, da obstajajo stvari, ki jih lahko storimo še boljše, poznamo te aspekte in tudi tukaj se trudimo, da bi napredovali. Lahko podam tudi bolj političen odgovor, če želite, ampak eh, mislim, da danes nisem tukaj v svoji politični vlogi, ampak sem tukaj zato, da vam povem naslednje ali imamo danes situacijo, ki je boljša kot takrat, ko sem začel s svojim delom leta 2015? Ja, takrat je bila stopnja napake 5,6, danes je 4,2. Ali je znanost danes boljša kot takrat? Ja. Torej, malce sem presenečen nad vašimi komentarji. Kolegi Zalafranka. Eh, gospod Zalafranka. Eh, gracias, Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala komisarju gospodu Moedasu, hvala računskemu sodišču. Gospa predsedujoča, Mislim, da nima smisla se tukaj razburjati, ker eh, se je komisar udeležil strankarskega kongresa. Tam so bili predsedniki parlamenta, mm, tam smo imeli sedem komisarjev, tam je bil tudi gospod Hogan, gospod Han in drugi. Alde so se pravkar sestali v eh, Madridu, tam je bilo sedem komisarjev iz uh, družine Alde in uh, tudi Žak mm, Delor, eh, oseba, ki jo zelo spoštujem, saj je močno sodeloval pri izgradnji Evrope, se je udeležil soci eh, kongresa socialistov. Eh, torej, komisari so vsi prisegli, da bodo delovali v, in, v javnem interesu. To pa jim ne pripoveduje, da se udeležijo določenih dogodkov svojih strank. Mislim, da bi morali tukaj uh, ustrezno predstaviti stvari, ne smemo izkrivljati resnice. Dobro je, da je komisar povedal, kakšni so uspehi, do katerih je prišlo med opravljanjem njegovega dela. In dobro se mi zdi, da je Evropska unija s pomočjo tega programa, ki je tudi gospodarsko pomemben, lahko nakazala takšne uspehe, rezultati na področju boja proti. Uh, raku, proti pljučnici, eh, pa tudi nekaj Nobelov, Nobelovih nagrad eh, so pomenili ti uspehi. No, jasno je, da je treba znižati stopnjo napak, jasno je, da je treba optimizirati eh, stroške za osebje pri takšnih programov, programih. Jaz pa bi želel komisarju zastaviti dve vprašanji, kar se tiče njegovega dela. Uh, Eh, najprej, eh, prebral sem vprašalnik in poleg petih omenjenih držav nisem razbral, koliko eh, sredstev gre tretjim državam. Zanimajo me tudi primeri, ki so bili predani Olafu. Pravzaprav je tukaj število takšnih primerov stabilno skozi leta. 33 eh, jih je bilo preteklo leto, letos jih je 39. Ali lahko pojasnite, kakšna je metodologija, ki jo pri tem uporabljate pri izbiri teh primerov in kako potem spremljate te preiskave? Pa še nekaj se mi zdi uh, pomembno, gospod komisar. Ali bi lahko odgovorili na Eh, vprašanje v zvezi z inovacijami. Inovacije so gonilo našega eh, gospodarstva. Videl sem podatke o inovaciji in to me nekoliko zaskrbelo. Ne govorim o vaših programih, ampak od 120 patentov, ki so bili odobreni v zadnjem letu, je 69 eh, takšnih, da so za to odgovorna velika podjetja, en odstotek eh, imajo majhne in srednje velika podjetja. Samo 8 eh, ali 9 odstotkov pa eh, teh, eh, teh patentov pa izhaja iz eh, javnih institucij, iz javnih centrov. To so programi, ki bi naj podpirali tako zasebni sektor, kakor tudi javni sektor. Ampak zdi se mi, da so rezultati zasebnega sektorja nekoliko skromni v primerjavi z zasebnim sektorjem. In pa še 23. točka. Moja država je prva, ko gre za ranking držav članic, ki uh, so dejavne na področju povezljivosti. Gospa Jala, ne vem, če vas to kaj pomirja. Uh, skratka, morda bi na ta način lahko zagotovili to, da bodo vse države sodelovale na področju odličnosti in raziskav. Uh, skratka, mislim, da poročilo, kaže na to, da sicer obstaja še nekaj prostora za izboljšave, ampak trenutno delo komisarja njegove pisarne nakazuje pozitiven trend. Si. Še kolegica Jala je želela besedo. Eh, ja, um, kar se tiče vašega nastopa na kongresu, uh, vaše sodelovanje na kongresu samo po sebi ni problematično. Me pa je presenetila vaša izjava in pa, da ste to izjavo objavili tudi na družabnih medijih. To me je presenetilo. Tako kot smo v tem primeru kritizirali komisarja Oettingerja, sem zato kritizirala vas. Dobro, seveda se lahko komisarji odležujejo javnih strankarskih dogodkov, ampak ne morejo pa na javen način podajati takšnih izjav. Eh, na nek način morate zagotoviti svojo odvisnost. Ne pa zato, da kažete naklonjenost določenim vladam in drugim ne. Eh, tako da, gospod Salafranka, udeležba sama ni problem. Eh, takšne izjave so problematične. To smo ugotovili tudi v primeru komisarja Oettingerja. Ja, sedaj bomo videli, koliko komisarjev bomo imeli po novem, 28 ali 27. Če bomo število komisarjev zmanjšali, bo to morda bolje, ker potem komisarji več ne bodo zastopali svojih vlad ali političnih strank, ampak dejansko svoje področje. Potem drugič, res je, da se je stopnja napak znižala, ampak tudi Leto 2017 je nekoliko zaskrbljujoče in ker smo na točki prestopa iz FP7 v obzorje 2020, se moramo soočiti s tem problemom. Tudi industrija na to opozarja. Gospod eh, Mojedas, računsko sodišče je ugotovilo, da tukaj prihaja do visoke stopnje napak. Ne jaz, Stopnja napak se je nekoliko zvišala med leti 2016 in 2017 in to je problem. In ker gremo sedaj iz FP7 na obzore 2020, me to, zaskrbi, me to skrbi. Potem uh, gospod Salafranka je dobro povedal, da OLAF obravnava šest primerov več kot lani, in daje tudi obseg sredstev, ki jih Olaf preučuje, večji kot lani. To so podatki računskega sodišča, to niso moji podatki. Služba vašega generalnega direktorata eh, tudi pravijo, da ni izboljšav, ampak da je treba sprožiti alarm, ker so se stvari med leti 2016 in 2017 poslabšale. Računsko sodišče pravi, da do največje stopnje napak prihaja na področju stroškov osebja, da so pravila tam preveč zapletena. In zato me skrbi, da uh, se bo vse skupaj še poslabšalo. Morali bi poskrbeti za to, da se te napake več ne bodo ponavljale. Uh, pri poenostavitvi bi lahko prišli tudi do točke, ko bi teh 25 odstotkov sofinanciranja dali za projekte, ki niso do tega upravičeni. Skratka, poenostavljati je treba na ta način, da, se, da vseeno še vse skupaj uh, ostaja zakonito in pa smotrno. Potem pa še, kar se tiče geografske uravnoteženosti. Dodana no, vrednost mora biti evropska, ne morejo biti vedno ena in iste države, tiste, ki so najboljše. Eh, tiste države, ki imajo najboljše rezultate, bi morale pomagati tudi tistim državam, ki so se slabše odrezale. To je potem dodana evropska vrednost. Ja, opozorila bi vas eh, na naslednje. V pravilniku za komisarje piše, da komisar ne sme imeti vloge v nacionalni stranki. Dokler se to ne zgodi, je vse v skladu z pravilnikom. Mi smo seveda um, zadovoljni, če se poslanci, če se komisarji udeležujejo um, kongresov, političnih skupin in tako naprej, če se družijo z državljani, če se sestajajo z državljani. Jaz se vsekakor eh, udeležim vseh sestankov političnih skupin, če me tja povabijo, ampak žal me druge politične stranke ne vabijo pogosto, ne vem, zakaj se to ne dogaja. Kot rečeno, to je po mojem mnenju res dobra priložnost za Evropo. Potrebujemo aktivne komisarje, ampak eh, v Bruslju pa morajo biti. Um, komisari nestrankarski in delovati objektivno. Dokler Portugalska ne postane glavna upravičenka, mislim, da je vse v redu. Je pa res, da vedno vprašamo, kakšno je obnašanje komisarjev. To je za nas izjemno pomembno. No, jaz kot poročevalka v senci bi tukaj tudi zastavila nekaj vprašanj. Razpredelnica o glavnih upravičencih je vsekakor zanimiva, to smo videli že prej, ampak če si sedaj to pobliže ogledam, vidim, da so številke tukaj kar eh, znatne. Glavni upravičenc, upravičenec je Združeno kraljestvo, te bomo žal kmalo izgubili. Torej, Združeno kraljestvo je daleč naprej v statistiki desetih največjih upravičencev. Pri 45. vprašanju imamo potem vprašanje glavnih upravičencev Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo to ni presenetljivo, glede na to, da so večje in, uh, inštitucije tukaj in da je tudi več raziskovalnih ustanov tukaj. Ampak Združeno kraljestvo ima štiri velike univerze med glavnimi desetimi. Sprašujem se, kaj komisar misli, kakšna bo vloga britanskih univerz po Brexitu. To je za nas pomembno vprašanje, namreč eh, znanost mora ostajati izbor najboljših ne moremo tukaj potem še o, izkoriščati kohezijskih sredstev. Kohezijska sredstva so pač velik lonec, ki se ga uporablja na različne načine, tudi za izboljševanje cest. Zanima me torej, kaj se bo zgodilo sedaj z, po Brexitu. In potem vprašanje Švice. Švica tudi dobiva tukaj kar nekaj finančnih sredstev zanimivo se mi zdi, da so švicari neto prejemniki in eh, no. Švicarski veleposlanik mi je razložil, češ, da to ni več tako in zato sem mu tudi obljubljala, da tega ne bom več omenjala, ampak vseeno, kako vidite vlogo Švice v trenutni raziskovalni situaciji? Pa še eno vprašanje, kar se tiče nekih. Eh, srednjeročnih izdatkov v obzorjih 2020. Tudi v raziskovalnem okvirju vidimo, da je FP7 še vedno pomembnejši kot pa obzorje 2020. Gre za strokovnjake, za znanstvenike in zato se sprašujem, zakaj situacija ni drugačna. Kako si to pojasnjujete? Gre za ogromne vsote denarja in v raziskovalnem okvirju ne vem, ali ni to že preveč, da tega sploh ni mogoče počrpati. Stopnja uspešnosti tukaj je pri udeležencih tudi vedno nižja. Vse več prijav je potrebno napisati, zato da je nek upravičenec na koncu uspešen. Kolega Ashworth dobi besedo, še potem pa lahko odgovori. Eh, torej najprej Ashworth, potem kolega Zdehovski in potem dobi besedo komisar. Hvala lepa, predsedujoča. Ja, to je bilo nekaj zanimivih komentarjev kot rečeno, tukaj smo v odboru za nadzor proračuna in prav zato moramo nadzorovati upravne stroške v sektorju za razvoj in inovacije. Ko sem si ogledal te priloge in tudi primere, ki eh, so tukaj navedeni, me je presenetilo naslednje. Presenetili so me te podrobnosti, torej, eh, da so res pregledovali liste prisotnosti posameznih zaposlenih. Skupna stopnja napake je 4 odstotke in še nekaj, in to je presenetljivo. Pri tako velikem in obsežnem proračunu, da se gredo res spuščati v liste prisotnosti in tako naprej, presenetilo me je, da je torej stopnja napake tako nizka. Torej, zelo zadovoljen sem bil, ko so tako revizori kot tudi komisija povedali, da želijo unesti več ponostavitev. Namen upravljanja in nadzora je to, da zagotovimo primerno revizijo proračuna, ampak to moramo, moramo uravnotežiti z nižjimi upravnimi bremeni in tudi birokracijo. Sprašujem se, kaj je dodana vrednost pri tem, da se res pregleduje vse, da se pregleduje liste prisotnosti in tako naprej. Kaj je dodana vrednost tega? Komisar je govoril o tem, kako se preoblikuje postopek financiranja, govoril je o pavšalih za povračevanje stroškov in tako naprej. Prepričan sem, da je to pot naprej, kar se tiče poenostavitve postopkov. Po mojem mnenju bi bilo torej potrebno razmisliti o tem, kako financiramo razvoj in inovacije. Tega nišče ni omenjal, ampak zanima me, ali obstaja kakšna možnost, da tukaj zagotovimo, da dobimo torej tudi um, dodano vrednost pri konkurenčnih projektih. Gre za ogromno sredstev, seveda moramo to nadzorovati ampak nisem prepričan, da je res smiselno, da se spuščamo v podrobnosti, naprimer, da se res pregleduje liste prisotnosti in tako naprej. Gotovo mora biti nek drug način, da se to pregleduje, kot naprimer tudi pri eh, konkurenčnih javnih razpisih. Hvala. Najlepša hvala, kolega Zdehovski, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Zahvaljujem se vam za besedo. No, jaz bi vas z veseljem povabil na naš strankarski eh, kongres, tako da ne boste dejali, da vas nikoli ne povabimo. Tam boste zelo dobrodošli, lahko tudi kaj pojasnite. Še sploh na češkem je zelo pomembno vprašanje konflikta interesov. S tem imamo pri nas velike težave, tudi naš premije in drugi. No, ampak šalo ob stran, sedaj bi se navezal na to, kar smo slišali od komisarja ko poteka neka revizija, nek nadzor, me zanimajo predvsem rezultati, pa tudi stroški samega nadzora oziroma revizije. Včasih me je strah, da so stroški nekega nadzora višji kot pa rezultati, ki jih pridobimo. Pri nekaterih revizijah namreč niso bili upoš bile upoštevane izjeme. Tukaj v poročilu sem prebral, da so bili finančni sodelavci preobremenjeni, da niso mogli izvesti celotnega nadzora. Poleg tega tudi niso mogli pridobiti vse finančne dokumentacije in tako naprej. Zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem. Poleg tega me zanima tudi več informacij o Švici, Rusiji in Norveški. Ali tudi Norveška koristi raziskovalni program? Pa še vprašanje glede patentov. Mi imamo različne izkušnje s patenti in po mojih informacijah je postopek za pridobivanje patenta zelo dolgotrajen in zapleten. Pogosto se zgodi, da se patent kopira, še preden je patentni postopek v Evropski uniji zaključen. Pa nimamo v mislih samo kitajske in vzhodnoevropske države, oziroma vzhodne države kot je Rusija. V mislih imam tudi ZDA, naprimer. Zanima me, ali imate kakšen predlog, kako bi se dalo izboljšati to področje. Namreč veliko denarja vlagamo v raziskave in inovacije, potem pa nimamo dovolj možnosti, kako izkoristiti te znanstvene pridobitve. Le na tak način lahko zagotovimo dodano vrednost Evropske unije. Torej, mene tukaj zanimajo predvsem rezultati, ne pa splošna stopnja napake. Ta se mi ne zdi tako pomembna. V tem trenutku se mi zdi najpomembnejše to, da se angažira raziskovalce, dobil sem vtis, da so raziskovalne ustanove skoncentrirane na zahodu Evrope in zanima me, kaj bi lahko storili, da bi omogočili razvoj znanosti na vzhodu. Hvala. Gospod komisar, izvolite. Uh, uh me, um... Najlepša hvala. Lotev se bom različnih vprašanj, ki ste jih zastavili v tem krogu razprave. Najprej vprašanje, ki ga zastavi gospod Salafranka, na kar se je skliceval tudi gospod Zdehovski, glede pomena tretjih držav. Naše izkušnje s tretjimi državami so bile zelo pozitivne v smislu izmenjave. Znanost je danes globalna in zato je pomembno, kaj se naučimo od njih. Pri Švici smo za FP7 prejeli 4 odstotke celotnega financiranja pri obzorju so obračali 2,3 milijarde, skladno z deležem 2,6 odstotka. Če si ogledate statistike, je jasno, da te države tako ulagajo, kot prejmejo denar. In tekom let smo odkrili pri obzorju 2020 določena neravnovesja. Nekatori, nekateri vložijo veliko več, kot prejmejo, nekateri prejmejo več, manj uložijo. In v predlogu za obzorje 20 smo zdaj ta mehanizem spremenili, zato da bi zagotovili boljše ravnovesje. Ni dobro, da ima katerakoli država članica od tega profit, prav tako ne moremo tega profiti imeti mi, vendar pa moramo z njimi sodelovati, to je pomembno. Karkoli bodo vložili, bodo od programa tudi dobili. To bo poskrbelo za pravično ravnovesje, potem pa bodo morali uplačati tudi določen znesek za upravljanje. Z programom je treba upravljati. Kakšna je razlika med Evropsko unijo pri teh programih v razmerju do Kitajske in Združenih držav, torej pristanka sveta, da uporabljamo koncept evropske odprtosti, na osnovi katerega se lahko vsaka država udeleži najhitrejših programov, zato ker se želimo izmenjati znanje. Želimo si njihovega znanja, svoje znanje želimo deliti z njimi. In glede na to, da sodelujemo s temi državami, poznamo tudi različne kategorije držav ali pa pridruženih držav. Ko govorimo o Švici, Izraelu, Norveški, gre tukaj prav gotovo za prvo ligo raziskovanja držav. Potem pa govorimo tudi o drugih državah, kot so Ukrajina in Tunizija, kjer gre bolj za znanstveno diplomacijo. Ampak zanimivo je, da tudi v teh državah lahko najdemo zelo zanimive stvari. Bil sem v Armeniji, kjer obstaja eden od najboljših fakultativnih programov za učence, ki se usposabljajo na področju podjetništva. Ani Dalgo, županja Pariza, je prišla, si ogledala ta projekt in se veliko naučila ter skuša izvajati nekatera načela tudi v Parizu. Gospod Salafranka je omenil tudi vprašanje goljofije in zlorab, to je nekaj zaradi česar pogosto ne morem spati, nekaj zelo zaskrbljočega pogosto prosim za potrebne informacije, v celoti podpiramo tudi delo Olafa. Priča smo bili porastu nekaterih problematičnih primerov od leta 2009 do 2017. Prav gotovo se naša skupina tega zaveda, tudi generalni sekretarat bo to omenil. In danes se usklajujemo tudi na področju boja proti goljofiji v okviru strategije. Proti goljofiji se moramo torej boriti na tak način, da bomo poskrbeli za čim boljšo odpravo to vrstnega ravnanja. Vendar pa se bodo goljofije vedno dogajale ljudi, smo pač taki. Moramo pa poskrbeti za ustrezne sisteme za sodobna IT orodja, tako da bomo lahko bolje odkrivali morbitne nepravilnosti in primere goljofij. Ne vidimo pa, da bi prihajalo do sistematičnega povečevanja teh težav. To sem želel povedati. Potem pa še inovacije. Res je, da na javni strani patentov nismo tako uspešni kot v zasebnem sektorju, ampak mislim, da je pomembno, kako lahko javni in zasebni sektor povežemo pri vzpostavljanju patentov. Danes nimamo javnosti v nekakšnem vakumu, ampak je povezano tudi z zasebnim sektorjem. Ta dva sektora moramo torej povezati na čim bolj uspešen način. Gospa Jala Sender je na to pokomentirala stopno napak. Kot veste, sem inženir, že celo življenje se ukvarjam s številkami in gospoda Vrengmajerja bi lahko izval, da mi pove, kakšna je razlika med 4 4,1 in 4,2. Govorili ste, da smo dosegli stopno 5,6, na to je ta stopna upadla na 4,1. In zdaj prišlo do razlike med prejšnjim in letošnjim letom v višini 4,1 do 4,2 odstotka. Katerikoli matematik vam bo povedal, da ni nobene razlike med 4,1 in 4,2, to ni nikakršen porast. Globalni trend je to, da je stopena napaka upadla torej 5,6 na 4,1 ali 4,2. Razlike med 4,1 in 4,2 pa praktično gledano ni. Potem pa se povedali še nekaj, gospa Ajala Sender, o državah, ki jim moramo pomagati. Z vami sem se kar veliko pogovarjal o tem. V predlog smo vključili obzore 2020, podvojili smo financiranje za razširitev dejavnosti, za ozaveščanje, za širjenje odličnosti. Ko smo dobili ta predlog in kot bi predlog predstavljen na parlamentu, smo dosegli povečanje iz manj kot ene milijarde evrov na dve milijarde za razširjanje programa. Še nekaj sem opazil v teh štirih letih. In sicer to, da v številnih institucijah, sploh v odličnih institucijah v Nemčiji ali po Španiji, v Barceloni, to je bil vaš primer, ali po Združenem kraljestvu, številni znanstveniki, ki tam delajo, niso nujno iz tiste regije ali pa iz tiste države. V londonskem Imperial Collegeu 1500 zaposlenih, se pravi osebje, učitelje, pedagogi, niso britanski državljani. To so ljudje, ki prihajajo iz različnih evropskih držav. Enostavno so odkrili, da je ta institucija tako dobra, da se želijo tam delati. Zato grem. To je pogost pojav v Evropi, zato mislim, da moramo evropske institucije izboljšati. Zakaj smo se tako sredotočili na razširitev programa? Če bo institut Max Planck začel delovati na portugalskem, tako kot Branhofer v Portu, kjer je odprl hčerinsko. Vejo potem ti dve instituciji delujeta povezano. Torej, tisti, ki prihajajo iz Nemčije, grejo v Porto, tisti iz Porta grejo v Nemčijo, prihaja torej do takšne izmenjave, moramo torej razširiti in izmenjavati odličnost. Drugo, kar sem vam želel povedati, je, da smo se vedno prizadevali za boljše delovanje znotraj strukturnih skladov. Imamo zdaj oznako odličnosti, kar je zelo dobra priložnost, da damo večjo prepoznavnost nekomu, ki pride iz obzore 2020, pa ne prejme financiranja, da lahko dobi financiranje znotraj strukturnih programov. To je nekaj, česar prej nismo imeli. Na začetku se ta mehanizem ni ravno dobro prijel, ampak zdaj so se stvari precej izboljšale. In v primeru obzore 20 bomo razširili uporabo oznake odličnosti tudi na Ameriki in druge programe. To sem želel omeniti pri svojih odgovorih. Na no, to, gospa Greslin, poprašali ste glede glavnih prejemnikov, upravičencov, potem tudi Združene kraljestva in pa dogajanja zaradi Brexita. Kot veste, sem prepričan v to, da ne glede na to, kakšno rešitev bomo našli, raziskovalni program potrebuje Združeno kraljestvo in tudi Združeno kraljestvo potrebuje naš raziskovalni program. V prihodnosti bomo morali najti način sodelovanja, prav tako bomo morali vzpostaviti program, ki bo vključeval tudi Združeno kraljestvo. Seveda to ni odvisno od nas tu v tej sejni dvorani, bolj ali manj bo to odvisno od zmožnosti doseganja sporazuma med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Ampak, če si ogledamo številke, lahko hitro ugotovimo, da je Združeno kraljestvo temeljna partnerica EU. Ko se pogovarjam z raziskovalci iz Združenega kraljestva, pa se zavedajo tudi oni, da smo mi pomembni partnerji. Ne morejo doseči stopnje znanosti, ki jo imajo brez nas in obratno. Vsekakor moramo delati proti temu cilju. V predlogu obzore 2020 smo bili zelo jasni tudi glede pridruženih držav preden jih lahko vključimo v različne formule sodelovanja, moramo poskrbeti za nekaj čisto enostavnega. Če se želite pridružiti, pridete, uplačate svoj delež, mi uplačamo svoj delež in obenem mi plačate za stroške upravljanja, s katerimi se sooča Evropska unija oziroma Evropska komisija pri vodenju programa. Če želite program na osnovi odličnosti, česar si želimo, potem moramo pomagati tistim državam, ki niso tako kakovostne, da se povspnejo proti vrhu, oben pa je treba držati standarde na vrhu. To je to, kar je pomembno. To nam omogoča tudi doseganje Nobelovih nagrad, drugih nagrad, dobrih projektov, kjer izkaj spremenijo. Potem pa še vaše vprašanje glede stopnje uspešnosti. Če bomo dosegli predlog 100 milijard iz obzore 2020, bomo dobili tudi boljšo stopno uspešnosti. Vsaj upam, več denarja bo na voljo in stopnja uspešnosti je prav gotovo povezana tudi s tem, da je bil program tako uspešen, da ni bilo dovolj sredstev za vsak dober projekt. Potem pa še drugo, kako lahko bolje zagotovimo povezovanje z strukturnimi skladi, če ne bomo našli ustreznih kanalov za sredstvo iz strukturnih skladov, potem ne, ne bo uspelo podpreti projekta, ki je recimo zelo dober v španski regiji, pa ga žal ne moremo podpreti iz našega okvira ali uvoljnice. Strukturne sklade zato moramo imeti v takšni obliki, zato si moramo prizadevati in to nam bo pomagalo doseči tudi boljšo stopnjo uspešnosti. Je pa bila stopnja uspešnosti problematična. Strinjam se, ko je stopnja tako nizka, potem se prav gotovo lahko sprašujemo, zakaj bi se tega sploh udeleževali, če je stopnja uspešnosti tako nizka. Mislim pa, da smo na pravi poti in tudi računica kaže na to, da če bomo dosegli 200 milijard, potem bomo zagotovili tudi večjo stopnjo uspešnosti. Kot veste, potrebujete prehod skozi dve fazi, če želite pridobiti nepovratna sredstva, torej fazo 1 in fazo 2 in to marsikoga odvrne. V prvi fazi se številni že zelo potrudijo, potem pa v drugi fazi ne dobijo nepovratnih sredstva. To je predvsej odvračilna situacija. Ampak prizadevamo se to izboljšati. Gospod Ashford, hvala za vaše pripombe. Mislim, da se z vašimi pripombami vračamo k temu, o čemer se dejansko tukaj pogovarjamo. Želimo si večje prevzemanje odgovornosti in za to odgovornost se trudimo po najboljših močeh. Smo pa tukaj govorili o napakah, o čisto običajnih napakah, ki niso zelo namerne. Nekdo recimo izpolnjuje potne stroške in narobe izpolni obrazec. Potem nekdo, ki želi izračunati ure, uporabi napačno metodologijo in tako dalje. In če si ogledate, kje so napa te napake, se pogosto pojavljajo te napake pri novih prišlekih, pri MSP-jih. In če bi želeli imeti nično stopnjo napak, potem bi enostavno lahko rekli, tisti, ki so nikoli niso odeležili programa, naj se jih nikoli ne udeležijo. To bi bila enostavna rešitev, ampak tega si ne želimo. Želimo si več novih, ki še nikoli niso bili v teh postopkih, moramo jih privabiti. Ampak seveda, gospod Ashford, tudi novi akteri se udeležijo programov in v tej začetni fazi naredijo tudi kakšno napako pri izpolnjevanju obrazcev. Lahko bi ste rekli, vsi ti ljudje nas hočejo goljufati, ampak to pa prav gotovo ni res. Namenim en projekt, projekt v Tanzaniji. Tam se je pojavila velika težava, računovodski izpisi niso bili ustrezno upravljeni, niso bili pripravljeni vsi stroški, ampak v generalnem direktoratu smo enostavno na terenu spremljali vse tiste ljudi, ki so pomagali zelo revnim posameznikom. Ti strokovnjaki so od vasi do vasi pomagali ljudem. In če vprašate te kolege, ki so bili v Tanzaniji in so videli, da te ljudje so dejali, da res opravljajo izvrstno delo. Ampak pojavile so se določene računovodske napake. To se seveda ne sme dogajati, Ne pravim, da je to sprejemljivo, ampak treba je upoštevati obe plati. Zavedati se moramo tega, da včasih tisti ljudje, ki naredijo kakšno računovodsko napako, so zelo dobri, opravijo dobre projekte, izvrstne projekte, ki spremenijo življenja številnih ljudi. Tudi tega se je treba zavedati. Gospod Ashworth, nekaj, kar se želimo spremeniti, je to, da bi zdaj uporabljali pavšalne zneske, Kot veste, če imamo pašalni znesek, takšno izplačilo potem ne pride do napake. Seveda pa lahko tudi iz tega izhaja določene težave. Toliko o teh vprašanjih. Poslal bom odgovor glede vsake pridružene države ali tretje države, koliko so prejeli vem, kakšni so zneski za Švico, Izrael, ne vem, kakšna je situacija z Norveško, vam bom torej te informacije posredoval, gospod Salafranka, tako da si boste lahko to ogledali. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, tudi za vaše pripombe glede udeležbe na strankarski konferenci. Cenim vašo podporo. Mislim, da je dan danes pomembno, da smo tudi socialno angažirani. Upam, da v prihodnosti ne bomo demonizirali političnih strank. Zaradi tega to bi bilo zelo slabo za demokracijo. Hvala. Jaz pa nimam nobenih problemov z sestanki komisarjev, ki so javni bolj problematični so tisti, ki niso javni in o katerih ničesar ne vemo. Dobro, vem, da že sedaj uh, organizirate tudi kakšne aktivnosti za obdobje po izteku mandata. Vem, da pač morate načrtovati za prihodnost. Eh, se pravi, moj problem ni to, kar vidim, ampak uh, to, česar ne vidim. Skratka. Hvala lepa za razpravo. Hvala tudi za vaše uspehe. Imam pa še eno vprašanje. V Nemčiji sedaj na veliko razpravljamo o umetni inteligenci. Ameriška podjetja so na tem področju vodilna, recimo Google. Ena tretjina diplomantov iz ZDA gre k Googlu. Tretjina do, polovica, do polovice, ki je diplomirana na področju umetne inteligence. Tukaj je najprej pomembna eh, zmogljivost računalnikov. Tukaj Evropa ni posebno uspešna. Zanima me, koliko sredstev bi lahko mm, bi potrebovali za to področje, kako bi lahko okrepili našo zmogljivost naših računalnikov. No in potem eh, k nam prihajajo profesori, ki pravijo, treba nas je financirati, uh, Eh, ampak potem uh, bi morali osebno ovrednotiti rezultate teh raziskav. Kakšno je vaše mnenje o tem? Kaj bi se moralo po vašem mnenju zgoditi, da bi na tem področju v prihodnje dosegali boljše rezultate? Eh, vidim, da se nišče drug ni javil k besedi, zato sem si dovolila teh nekaj vprašanj o prihodnosti, kajti to je pomembno za nas, da imamo informacije o tem. Kar izvolite besedo. Thank you very much, uh, uh, chair. Najlepša hvala, predsedujoča. Dvoje mislim, da je zelo pomembno za našo prihodnost na področju znanosti, najprej raziskave na področju umetne inteligence in drugič kvanta tehnologija. Kar zadeva umetno inteligenco pri nas, mislim, da lahko na dva načina prevzamemo vodilno vlogo. Prvič z zakonodajo. Danes se vsi lahko strinjamo, da tisti, ki bomo vodili pri zakonodaji, bomo vodili tudi pri umetni inteligenci. Po svetu obstajajo različna stališča glede tega. Ponekod nekateri o umetni inteligenci razmišljajo o instrumentu nadzora, kot je naprimer instrument državnega nadzora. To je eno globalno stališče, ne pa naše. Na naši strani smo lahko vodilni z oblikovanjem zakonodaje, ki bo sooblikovala umetno inteligenco za voljo človeštva. To mora biti jasno. Če želimo umetno inteligenco, ki nam bo pomagala, ki nas bo dopolnjevala, potem moramo imeti takšno humano umetno inteligenco. Katere politične odločitve moramo sprejeti tudi v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta? No, to je pomembno za prihodnost, tudi Evropski parlament bo moral storiti več na tem področju. No, predvsem mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo jasni glede tega, da želimo umetno inteligenco za voljo humanosti. Naša etika in zakonodajna podlaga je to, da imamo umetno inteligenco, ki nam bo pomagala. Če bomo to storili, potem bodo tudi znanstveniki v Evropski uniji sledili temu trendu. Znanstveniki čakajo na nekakšen političen signal, odločitev. Potem pa drugo, podatki. Umetna inteligenca sama po sebi ni nič, to je tehnologija za splošno uporabo ali namen, tako kot demokracija, ne na zadnje. Podatki pa so pomembni. V štirih letih svojega mandata mislim, da sem prvič slišal toliko pozitivnih stvari o Evropski uniji v Združenih državah zaradi GDPR. Ko ljudje pridejo k nam in rečejo, to je prava pot naprej, potem se moramo tega zavedati. Podatki so del našega dostojanstva. Če želimo razvijati umetno inteligenco, moramo poskrbeti tudi za to, da bo ta umetna inteligenca za splošno tehnološko uporabo osnovana na podatkih, ki ne bodo pristranski. To morajo biti kurirani, izbrani podatki. In tudi to je politična odločitev. Če vas vprašam, kdo je danes vodilni v smislu vzpostavljanja zakonodaje na področju umetne inteligence v prihodnosti, to je Evropa in to je zelo dobro. Nismo pa vodilni na investicijski strani, kot ste povedali tudi v svojih pripombah. In zelo težko je biti vodilen na tem področju. V primeru podjetij ali družb, kot sta Google in Apple, Apple je zdaj vreden en trilijon. Potem seveda morajo vlagati tudi v vlade. Še naprej lahko vlagamo, ampak moramo se zavedati svojih omejitev. Ne glede na to, kaj bo postala umetna inteligenca, bo seveda vse odvisno od zakonodaje in zakonodajnega standarda, ki ga vzpostavljamo v Evropski uniji. In to je zelo pomemben trenutek za parlament in za prihodnost. Evropski poslanci bodo v prihodnosti imeli možnost, so oblikovanja tega, kako bo izgledala skupna prihodnost. In vsi so zazrti v Evropo. To je zanimivo. Evropa torej ima določen učinek na ta tehnološki razvoj. V obzorju 2020 bi si želel tudi določene misije, znanost na osnovi misiji v tej smeri, Prav tako mislim, da je pomembno, da se ukvarjamo s kvantno tehnologijo. Na eni strani seveda imamo umetno inteligenco, po drugi strani pa razvoj kvantnih tehnologij. In kvantne tehnologije so, po mojem mnenju, veliko pomembnejše od umetne inteligence. Umetna inteligenca je seveda lahko odvisna le od tega, kar so algoritmi in podatki. Kvantna tehnologija pa dejansko pomeni premik paradigme. Kot veste, gre za fiziko za velike stvari. Če imam mizo, če imam kozarec vode, potem bom vedel, kakšna fizikalna načela veljajo za te predmete. Potem pa, ko se spustim na mikro, nano raven, se vedenje popolnoma spremeni in ravno to je vprašanje kvantne znanosti. Še enkrat bi želel predstaviti zgodbo o uspehu v Delftu, nedaleč od tukaj ima enega od prvih kvantnih računalnikov. In nekdo, ki dela tam, mi je povedal, poglejte, toliko težav je da tega enostavno ni mogoče rešiti danes, tudi če imate na voljo najhitrejši in najzmogljivejši računalnik v teh institucijah. Nekaterih težav enostavno ni mogoče rešiti s hitrostjo, ampak jih je treba rešiti na drugačen način. Tukaj ne gre le za hitrost izračuna. Nekatere težave je mogoče rešiti zaradi tega, ker poznate delce, ki so lahko na dveh mestih obenem to je ravno načelo kvantne fizike. Tukaj gre za mini, mini delce, ki se lahko obnašajo na različne načine obenem. Lahko so živi in mrtvi, ena in nič obenem. To zelo težko razumemo na osnovi lastne inteligence. Ko govorim o naši inteligenci, govorim o inteligenci vseh, tudi znanstvenikov. Ko pa nam bo to uspelo, bomo lahko rešili tudi težave, ki so zaenkrat še nerešljive. Nekatere enačbe morajo biti hitre, ne le v smislu dosegane rešitve, ampak tudi v smislu upoštevanja delcev, ki ima lahko ben različne vzorce vedenja. Če se bomo usmerili tudi v kvantno tehnologijo, mislim, da bo to zelo pomembno. V novi generaciji se bomo verjetno spraševali, kakšno bi življenje pred internetom. Čez 50 leti bodo verjetno govorili o tem, kako je bilo takrat, ko smo imeli te računalnike, ki niso temeljili na kvantni fiziki stvari bodo ponovno popolnoma drugačne. To je zelo pomemben trenutek za nas. Najverjetneje ne bomo imeli istih sredstev, kot jih imajo velike družbe in pa zasebni konglomerati, ampak imamo dobre znanstvenike in zato jih moramo še naprej ceniti, v njih vlagati in vlagati tudi v znanstvene programe. Hvala, gospod Brinik, majer, izvolite. Hvala. Uh, Najlepša hvala v povezavi z vašim vprašanjem, kako povezovati zasebni in javni profit iz projektov. Upoštevati moramo tudi poročilo Evropskega računskega sodišča o EIT. EIT v Budimpešti spodbuja inovacije in vključuje projekte na tržišče. To je bistvenega pomena. Opazimo lahko znatno razliko med pristopom Združenih držav na eni strani in Evropsko unijo na drugi strani, v tem smislu, da MIT je naprimer popolnoma v zasebni lasti. V Evropi pa imamo javno institucijo za inovacije. In to že je pomembna razlika. Potem pa še dve pomembni pripombi. Prvič, zmogljivost vsega evropskih pobud za vključevanje inovacij in izumov na tržišče je precej šipka. EIT, Institut za tehnologijo, se skuša to izboljšati. In Evropsko računsko sodišče je zdaj začelo tudi z revizijo ali pa poročilom glede inovacij za MSP, tako da bi pridobili več znanja, kaj deluje v Evropski uniji, kaj bi nam lahko pomagalo. Ampak v vsakem primeru smo že zdaj videli, da če imamo uspešne startupe, potem jih moramo podpreti. Ravno v tej fazi, ki ste jo vi omenili, kaj se ponovadi zgodi? Veliki akteri po svetu te startupe enostavno odkupijo. In to odkupijo za drobiš praktično gledano, vsaj v njihovih očeh je tako. Živimo v svetu, v katerem je razvoj inovacij ključnega pomena je pa treba upoštevati tudi nekatere značilnosti, ki so lahko za Evropo škodljive. Želel bi vas obozoriti tudi na naš povzetek in posebno poročilo o prenastavitvi. V teh dokumentih smo se še posebej posvetili regionalni porazdelitvi. In regionalna porazdelitev vodi k velikim frustracijam. Zakaj? Po eni strani obstaja velika želja potem, da bi razširili razvoj, raziskave, inovacije po celotni Evropi. Po drugi strani, kar je bilo omenjeno tudi v današnji razpravi, obzore 2020 deluje v smeri odličnosti. Pomemben koncept je seveda oznaka odličnosti, to je instrument, ki je lahko koristen, če želimo zagotoviti boljšo porazdelitev in pa obseg projektov po Evropi, ampak treba je vzpostaviti tudi določeno povezavo. To bi bilo tudi v našem dokumentu o povzetku ter v posebnem poročilu. Povezavo med obzorjem 2020 in sredstvi strukturnih skladov. Če želimo v določeni meri podpirati koncept odličnosti, potem je treba zagotoviti tudi ustrezno povezovanje. Prihaja namreč do razkola med bolj razvitimi državami, članicami in drugimi državami, ampak v zanosu tega, kar ponuja obzorje 2020, mislim, da lahko tudi tretje države profitirajo od tega. Pri tistih državah, ki so manj uspešne znotraj obzora 2020, pa mislim, da bi morali najprej znižati prag spremljivih prijav. Kot je omenila gospa Gresle, je ena od težav tega programa nizka stopnja uspešnosti. Po eni strani bi lahko rekli, da je vse, uspeh obzora 2020 ravno to, da je stopnja uspešnosti tako nizka. Številni so povabljeni k prijavi za nepovratna sredstva iz obzorja 2020, ampak stroški za posamezne raziskave in za vse delo, ki je potrebno na prijavi, so zelo visoki. V številnih državah članicah lahko opazimo, da je tudi stopnja prijav zelo nizka. Drugič, tudi stopnja uspešnosti je nizka, kar že pomeni, seveda, da bo tudi stopnja prijave v nekaterih državah nizka. V določeni meri to lahko pazimo tudi pri FP7, obzore 2020 in pa obzore Evropa oziroma Horizon Europe. To so določeni programi, ki jih moramo poštevati tudi pri vzpostavljanju ustreznih raziskav. Gospod Mojdeš me je izval naj opredelim, pomen razlike v stopni napak med 4,1 in 4,2. Gre za razliko v leti 2016 in 2017. Skladno z našo metodologijo lahko sklenemo, da je, kot sem povedal pri uvodu, bil zabeležen, zabeležen negativni trend v splošni stopni napak, ki velja za vse peto poglavje, leto 2014 5,6, zdaj imamo stopnjo nekaj več kot 4, seveda globalni trend je trend usmerjen v upad, je bilo pa to relevantno tudi pri spremembi. Splošnega sklepa računskega sodišča, kjer smo najprej imeli negativno oceno, potem pa smo podarile oceno z opaskami. In te opaske veljajo za programe, kot je obzore 2020. Statistično gledano pa seveda moramo skleniti, da je razlika med 4,1 in 4,2 neznatna. Če želite opredeliti znatno spremembo, potem mislim, da bi moral biti ta obseg vsaj en odstotek. Najpomembnejše pa je to, kar se je spremenilo od FP7 do obzorja 2020. Obžalovanje vredno je, da če poročamo o stopni napak, se moramo zavedati, da je dve tretjine vseh transakcij bilo zadeleženih do leta 2013, torej 2007-2013 po okviru FP7. Hvala. Bitte kurz, danke. In pa še poročevalka za zaključek razprave. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta razprava je bila izredno zanimiva, naučili smo se veliko novih stvari, ki mi bojo koristili tudi pri pripravi mojega poročila. Po mojih uvodnih besedah, ko sem spregovorila o tem, kaj mi ni bilo všeč, bi zaključila to razpravo s tem, da apeliram na gospoda komisarja, naj pri obzorju dva tisoč dvajset, eh, poskrbi za odpravo problemov, ki jih do sedaj nismo mogli odpraviti. Vesela sem, da je komisar v drugem ali tretjem odgovoru končno spregovoril o nekaterih rešitvah, ki so tukaj bistvenega pomena. Prav imate, seveda je osebje teh institucij raznoliko, prihaja iz različnih držav Evropske unije, pa tudi iz tretjih držav. Ampak um, tukaj vidimo, da je na seznamu tudi veliko institucij iz uh, Velike Britanije, ki bo ne nazadnje po Brexitu postala tretja država. Uh, Poskrbeti bi morali za to, da bodo vse države članice imele centre odličnosti, ki bodo na prvem mestu, ko gre za financiranje. Sedaj imamo raziskovalce iz celotne Evropske unije in tudi iz tretjih držav, ampak ti so skoncentrirani v določenih institucijah. ni nujno, da gre tukaj samo za um, institucije, kot je Max Planck. Gotovo imate tudi na portugalskem uh, odlične znanstvenike, po katerih bi lahko imenovali svoje institucije. In enako velja za Madrid, za Zaragoza, za Viktorijo, kjerkoli že pač. Uh, to je tako kot uh, olimpijske igre. Če ni osnovnih pogojev, potem boste težko dosegli vrhunske rezultate. Torej, v tem smislu se zauzemam za večjo geografsko ravnoteženost teh institucij. Hvala lepa, s tem smo končali to razpravo. Hvala lepa gospodu komisarju, hvala lepa gospodu Breningmajerju in dejansko, če se več ne bomo videli, se vam toliko bolj zahvaljujemo za dobro sodelovanje. Ampak mislim, da se bomo še videli herzlichen Dank. Damit Tako da hvala lepa in želim vam veliko uspeha pri nadaljem delu. Tudi po izteku mandata. Sedaj pa točka 15. Mnenje o poročilu AFKO izvanja poloč pogodbe glede pristojnosti parlamenta za politični nadzor nad komisijo. In eh, besedo dajem gospodu Zdehovskemu. Prosim, da govorite tako dolgo, dokler se jaz ne vrnem. Dokud ne pridete, tak mislim. Gospa predsedujoča, zagotavljam vam, da bom govoril tako dolgo. No, ne bom govoril eno uro samo češko, ampak eh, kakorkoli. Dovolj šale. Uh, Gre za poročilo o, na lasno pobudo o političnem nadzoru parlamenta nad komisijo, pristojni odbor je AFKO. Poročilo je zelo pomembno. Če bi naj imeli resno razpravo o reformi Evropske unije, no sedaj bom malo počakal, zato da se boste vsi poslovili od komisarja. Pokud se máme bavit o nějaké seriózní reformě Evropské unie, torej, gre za resno temo, če resno mislimo za reformo Evropske unije, potem uh, moramo govoriti o tem, da mora vse, kar počnemo v Evropski uniji, imeti smisel in mora prinašati rezultate. Ena izmed točk, kjer nam manjka nadzora, je ravno politični nadzor nad komisijo. Pogosto tukaj prihaja do neskladnosti. Ampak problem je v tem, da se nič ne spremeni. Uloga Evropskega parlamenta kot institucije, ki mora izvajati nadzor nad drugimi, je bistvenega pomena. To krepi legitimnost Evropske unije in to krepi demokratične postopke v Evropski uniji. Na ta način tudi odgovarjamo evropskim državljanom, ki so nas izvolili. Tukaj obstajajo načelne razlike med posameznimi državami članicami. Eh, v nekaterih držav članicah je parlamentarni nadzor zelo na nizki stopnji, včasih je ta nadzor neočinkovit. In na koncu se lahko zgodi, da glasujemo o čem, pa potem rezultat ničesar ne spremeni. Funkcija nadzora parlamenta je drugačna. Evropski parlament ima dejansko nadzor v rokah. Če se kdo udeležuje naših sej, naših misij v tujino, potem smo ne more podvomiti v to, da vse strogo nadzorujemo. Nadzor nad proračunom je vsekakor zelo pomemben inštrument. To je pravzaprav eden izmed najučinkovitejših načinov nadzora nad komisijo. Podeliti razrešnico ali ne, eh, to je dober eh, in strok instrument. Komisija načeloma upošteva priporočila računskega sodišča in eh, parlamenta. Ampak vseeno, če razrešnice ne podelimo, potem komisija tukaj ne čuti posebnih posledic, ampak vseeno je ta inštrument razrešnice učinkovit. No, spet drugi organi pa tega ne jemljajo tako resno. In potem tudi, če ne podelimo razrešnice, eh, to nima posebnega učinka. Svet recimo že leta in leta ne dobi razrešnice, pa jim je popolnoma vseeno za to. Tukaj bi res morali eh, nekoliko bolj pritisniti na to institucijo. Razrešnica pomeni ex post demokratični nadzor. Eh, tudi, eh, sooblikujemo agencije s konkretnimi priporočili. V zvezi s tem bi želel podariti naslednje. Mm, podelitev razrešnic mora postati bolj vidna. To morajo razumeti tudi evropski državljani. Evropski državljani morajo razumeti, da z izvolitvijo poslancev dajo tem poslancem tudi pristojnost za nadzor nad drugimi institucijami. Jasno je, da v primeru navskrižja interesov določenega Eh, organa, potem je treba to takoj poseči. Ne želim izgovorov, kot smo jih včeraj slišali od komisarke Kreto. Um, nespremljivo je, da komisija ne upošteva priporočil poslancev. Hm, če nekdo ne dobi razrešnice, potem bi to morali pospremiti tudi za določenimi sankcijami. Recimo svet ne dobi razrešnice eh, in potem mora znižati svoje osebje za 10 eh, odstotkov. In če naslednje leto spet ne dobi razrešnice, bi spet to naredili. Potem pravzaprav v svetu več ne bi bilo nobenih zaposlenih pravzaprav bi morali to zahtevati v naslednjem mandatu. In potem pogrešamo tudi dolgoročno vizijo za Evropsko unijo eh, strani komisije. To mora biti povezano tudi z eh, političnimi cilji, na podlagi tega bi lahko potem ocenjevali učinkovitost posamičnih programov in lahko bi zagotovili boljše sodelovanje ter več sinergije na določenih političnih področjih. Na podlagi tega bi potem pripravljali politično načrtovanje, upravljanje, pravzaprav bi moralo biti vse skupaj podobno vodenju podjetja. Zakaj ne bi imeli pri komisiji podobnega pristopa? In pa še zadnja točka, gre za financiranje političnih strank. Pred naslednjimi evropskimi volitvami moramo poskrbeti za kar najvišjo možno stopnjo preglednosti, zato da bomo preprečili politične in pa druge goljufije. Uh, kot smo jih opazovali pri nekaterih referendumih Evropske unije in pa pri zadnjih ameriških volitvah. Tukaj je problematičen predvsem vpliv Rusije in Kitajske. Ti dve državi želite vplivati na izid volitev v Evropski uniji in komisija lahko tukaj odigra ključno ulogo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi dali na voljo dovolj časa, zato da sem lahko predstavil poročilo. Danke. Plus kein Streit von meinem. Hvala. Ja, upam, da se ne bomo skregali, kaj ti eh, to, kar ste predlagali, je bilo kar revolucionarno. No, želim se tudi opravičiti za mraz v dvorani. Eh, tehniki so preveč zaposleni. Ne vem, zakaj je tukaj tako mrzlo. Pravzaprav eh, smo že na pol otopeli tukaj. Vem, Upam, da v kabinah ni tako mrzlo. Naravi prekinila sejo, ampak toliko točke imamo na dnevnem redu, da bomo morali nadaljevati z delom. <laughs> Ja, ja, ja. Komis... Tolmači nismo slišali, kaj se govori v dvorani. V imenu komisije. Uh, thank you, Mr. Chair. Thank you, the reporter Shadovski. Predstavnica komisije. Hvala lepa poročevalcu Zdehovskemu. Poročilo pravilno povdarja pomen letnega podeljevanja razrešnice. Razrešnica prispeva k odgovornosti, k preglednosti in je učinkovit nadzorni mehanizem. Vse predstavitve, ki potekajo tukaj v odboru, torej z um, direktori generalnih direktoratov, z mm, generalnim sekretarjem, za komisarji. To je ključnega pomena za to, da izboljšamo stanje. Prav tako je naša naloga to, da pojasnimo, kako proračun prispeva k doseganju ciljev evropskih politik in pojasniti moramo, kakšne rezultate smo dosegli z evropskim proračunom. Ne bom se spuščala v podrobnosti bi pa želela poudariti, da so rezultati in pa poročanje o rezultatih nekaj, kar postaja vse bolj pomembno. Mislim, da smo se na tem področju močno izboljšali. Proračun Evropske unije ima močen okvir uspešnosti rezultatov. Na podlagi vaših priporočil je komisija predlagala, da bi ta okvir še bolj poenostavili v novi finančni uredbi. Oprostite, v novem večjem finančnem okviru. Eh, pri novi finančni uredbi smo um, predvideli svežen integriranega poročanja, kjer bi bile zajete vse informacije, ki, je, ki jih potrebujemo za postopek podeljevanja razrešnice. To je pomembno tako za nosilce, kakor tudi za državljane. Sedaj moramo bolj, bolje kot kadarkoli prej pojasnjevati, kako trošimo sredstva iz proračuna in kakšni so rezultati, ki jih s tem dosežemo. Komisija razrešnico jemlje zelo resno, aktivno se deluje v vseh eh, stopnjah eh, postopka podeljevanja razrešnice tako parlamentu, kako tudi v svetu in tudi po razrešnici službe komisije analizirajo vsa priporočila in pripravljeni smo vam poročati o vseh ukrepih, ki jih bomo v zvezi s tem sprejeli v prihodnosti. Skratka, vaša priporočila jemljemo resno, tudi v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirom. Upam, da bodo naša skupna prizadevanja obrodila sadove. Računsko sodišče v svojem letnem poročilu povedalo, da je finančno poslovodenje v Evropski uniji sedaj bolje, kot je bilo v preteklosti. Komisar Oettinger je povedal, da smo se pri razrešnici naučili iz preteklih lekcij na podlagi tega želimo izboljšati prihodnost. Eh, seveda bi želeli še bolje, eh, še, še izboljšati naše finančno upravljanje. Temu smo zavezani. Hvala lepa. Naj vam sporočim še to, da je 4. december ob 14. rok za vložitev predlogov sprememb, 7. Eh, januarja v novem letu pa bomo obravnavali mnenje. Pristojni odbor AFKO bo to poročilo obravnaval 22. januarja, sedaj pa 16. točka na dnevnem redu. Poročevalec je tukaj gospod Marinesko, gre za letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Boj proti goljofijam. Izvolite, gospod Marinesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Neko zvezi z mrazom. Ja, veste, tukaj gre za energetsko učinkovitost. Borimo se proti podnebnim spremembam. Zeleni so krivi za to. Prav gotovo. Torej, predsedujoča. Dobili ste dosije. Dosije je zanimiv, ne bom rekla, da je pomemben. Dosije ste prebrali, lahko najdete vso statistiko v zvezi s tem. Jaz bi želel izpostaviti samo dve zadevi. Evropski uh, uh, urad javnega tožilca, mislim, da bi pri tem morale sodelovati vse države članice. Na ta način bomo poskrbeli za bolj učinkovit boj proti goljufijam in drugim prevaram. Države članice moramo spodbuditi uh, k temu sodelovanju. In pa druga točka, digitalizacija. Ta zadeva je izredno pomembna. Eh, preganjati moramo goljufije, istočasno pa moramo to tudi preprečevati. To je najpomembneje. Na ta način lahko prihranimo veliko denarja in truda. Mm ko gre za boj proti goljofije, je najprej treba preprečevati. In uh, glede na trenutno tehnologijo, bi morali pravzaprav digitalizirati vse postopke izvajanja projektov. Začenši z razpisi, potem v času izvajanja, plačila, vse to bi morali digitalizirati. Nekatere države članice to že počno, ampak teh je zaenkrat malo. Pravzaprav bi morali v Evropski komisiji sprejeti okvir, ki bi ga morale izvajati vse države članice. No, seveda tukaj obstaja še nekaj problemov, imamo različne smernice glede javnih eh, razpisov, no, ampak jaz mislim, da bi se bilo vsekakor vredno posvetiti temu področju digitalizacije. Hvala lepa v imenu poročevalcev v Senci, Barč Tas. Hvala lepa. Pri nas je Benedikt Javor, poročevalec v Senci, pri tem doseju, ne jaz, me je pa vse eno prosil, če lahko v njegovem imenu predstavim tukaj eh, njegovo mnenje. Zahvaljuje se gospodu Marinesku za poročilo. Vsi vemo, da je letno poročilo o PIF nekaj, kar se iz leta v leto spreminja. Vseeno pa nam daje dober pregled situacije. Poleg tega mi kot parlament na tak način dobimo povzetek glavnih točk, ki so pomembne pri zaščiti finančnih interesov Evropske unije. To poročilo PIF ni drugačno od poročil iz prejšnjih let ampak kaj pravi Benedikt Javor, da je drugačno pri letošnjem eh, poročilu kot pri prejšnjih, da gre tukaj za zadnje v zakonodajnem obdobju teh petih let in zato lahko razmišljamo o tem, kaj je bilo doseženega v zadnjih petih letih. Razmišljamo o tem, kaj so največje težave, ki smo jih opazili in kaj lahko tukaj izboljšamo za prihodnost. Na področju uredbe PIF je prišlo gotovo do nekaj izboljšav. Torej, tukaj se ustanavlja nova, novi organ, poleg, imam, poleg tega imamo ex ante pogojevanja in tako naprej. V komisiji, eh, v odboru za um, pravosodne zadeve bodo danes eh, prav o tem tudi glasovali ampak kolega Javor pravi, da se nismo posvečali enemu področju in to je boj zopr korupcijo. V letu 2011 je komisija sprejela svežen o boju zopr korupcijo in tam so se zavezali, da bodo odpravili določene težave na tem področju. Ampak Benedikt pravi, da se situacija od leta 2011 ni kaj dosti izboljšala. izpostavlja predvsem eh, sodelovanje Evropske unije v eh, postopke tukaj. Naš sporazum, naš dogovor za boj proti korupciji smo zanemarili, nismo se posvetili te temi. Tudi kar se tiče čezmejnega um, zločina in še posebej kar se tiče goljufi pri DDV-ju, gre tukaj za področji, ki eh, močno vplivata na na finančne zadeve Evropske unije, pa se temu res nismo dovolj posvetili. Evropska sredstva, ki se potem razdeljujejo na nacionalni ravni, so pogosto tudi predmet korupcije. Kolega Javor je tukaj torej izpostavil, da bo pripravil predloge sprememb, poročevalca pa prosi, ali lahko pripravi posebno poglavje, ki bi analiziralo še posebej vprašanje korupcije. V tem poglavju bi lahko torej povzeli glavne probleme, kar se tiče korupcije. Naslednja Evropska komisija in naslednji sklic parlamenta bi tako imel neko podlago v obliki tega poročila nek sklop priporočil, s katerimi bi lahko nadaljevali svoje delo. Prav zato bo Benedikt Javor pripravil določene predloge sprememb k temu mnenju. Kljub temu pravi, da je mnenje zelo dobro, želi pa še okrepiti mnenje, kar se tiče vprašanj Olafa, goljufi na področju DDV-ja, raziskovalnega novinarstva in tako naprej. Veseli se dobrega sodelovanja s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci. To bi Benedikt Javor prebral danes, če bi bil tukaj prisoten. Ja, Hvala lepa. Tudi sama bi želela nekaj dodati. Pripravila bom nekaj predlogov sprememb in sicer v zvezi z sistemom IT OLAFA. To skrbi tudi osebje OLAFA. Tu je, to je prava hilova peta, kaj ti v tem sistemu lahko izgine marsikaj, tudi celotne preiskave. Eh, vsekakor bi morali pokriti še to v poročilu. Pa še nekaj opazimo, če si ogledamo poročilo o Olafa. Eh, jasno je, da ni doslednosti na področju terminologije. Tudi ne moremo primerjati številk med posameznimi leti in uh, nekoliko bi morali izboljšati tudi poročanje Olafa o uh, preiskavah in o primerih goljufi. ko gre za Olof, bi morali izraziti jasne želje glede izboljšanja njihovega um, delovanja in metodologije. Tudi razpisi so vedno pomembna točka. Razmisliti bi morali o tem, kako bi lahko bolj podrobno nadzorovali razpise v državah članicah. Tukaj um, goljofije več niso takšne, da bi nekdo predložil lažne dokumente. Ne, dejansko oni izkoriščajo evropske postopke in to obrnejo proti Evropski uniji. Razpise tako sprevržejo, da dosežejo ravno nasprotno eh, kot pa to, kar smo mi želeli doseči z našimi razpisi, namreč odprto konkurenco. Skratka, poročilo je odlično in uh, lahko ga samo še izboljšamo. Sedaj pa dajem besedo še gospe Hoffman iz Olafa. Ja, dank, uh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa poročevalcu Marinesku za dobro, solidno poročilo. Olaf se za poročilom, s poročilom popolnoma strinja. Sedaj pa v angliščini. Veseli smo, da je poročevalec eh, podprl pobude komisije, eh, ki so bile sprejete leta 2017, zato da bi okrepili boj eh, proti goljofijam in korupciji. Povdarili ste vlogo javnega tožilstva. Veste, da Olaf in generalni direktorat Justice izvajata intenzivno pripravljalno delo za to, da bi EPO postal operativen ob koncu leta 2020. In seveda pozdravljamo podporo Evropskega parlamenta na tem področju. Omenili ste tudi sistem zgodnega odkrivanja in pa program Herkul 3 to bo najpomembnejši program za boj proti goljufijam v naslednjem večletnem finančnem okviru. Po našem mnenju in po mnenju komisije je pomembno, da imamo specifičen program za boj proti korupciji in veseli me, da to sedaj podpira tudi parlament. Še ena pripomba. Gospod Marineško tega sicer ni omenil, ampak veseli smo, da ste izpostavili nek pomemben element. Poudarili ste pomen eh, izboljšanja zmogljivosti držav članic za odkrivanje. Torej, gre tudi za izboljšanje teh zmogljivosti, ne nujno za samo število goljofij. Mi smo večkrat podarili, da je treba oboje vzeti v poštev. Vi ste v tem poročilu eksplicitno podarili tudi pomen zmogljivosti za odkrivanje držav članic. Če države članice poročajo o številnih goljofijah ali nepravilnostih, lahko to pomeni tudi preprosto to, da imajo dobre zmogljivosti za odkrivanje nepravilnosti. Kar se pa tiče vaših pripomb, komisija podpira digitalizacijo javnih razpisov in drugega. Vaša priporočila bomo upoštevali pri našem delu. Uh, ukvarjamo se tudi za z okvirno direktivo o razpisih in tudi mi si prizadevamo za digitalizacijo teh postopkov. Na ta način bi lahko pomembno zmanjšali pojav goljufij na področju javnih razpisov. Strinjam se z tem, kar je rekel gospod Štas o boju proti korupciji. Razpravljali smo o tem, zakaj komisija ni pripravila poročila o korupciji. Um, no, komisija se je odločila, da se bo s tem ukvarjala v okviru evropskega semestra in tukaj smo imeli že kar nekaj uspehov. Državljanice to dobro upošteva, ampak strinjam se z vami, tudi tukaj je treba še bolj ustrajati, še bolj tesno sodelovati z državami članicami in tudi strogi moramo biti z državami članicami. Za Olaf je boj proti korupciji zelo pomembna zadeva. Pogosto se udeležujemo dogodkov, ki jih organizirajo države članice, zato da bi se lahko zauzeli za okrepljen boj proti korupciji. Gospa Gresle, omenili ste naš eh, IKT sistem, tako imenovani eh, OCM. To je naš nov sistem za. Um, upravljanje primerov in preiskav. Naš generalni direktorat, gospod Itala, je že priznal, da je ta sistem IKT nekoliko problematičen, ampak res si prizadevamo za to, da bi ga izboljšali. Nekaj izboljšav je že bilo in naš eh, management. Uh, si močno prizadeva za izboljšavo tega sistema. Uh, gospa Gresle, rekli ste, da boste vložili nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, no te bomo prav gotovo upoštevali in lahko vam zagotovim, da tudi naš generalni direktor to tesno spremlja. Omenili ste tudi nedoslednost na področju terminologije, uh, povedali ste, da poročilo PIF in pa poročilo OLAFA temeljita na različnih elementih. Uh, poročilo OLAFA temelji na našem sistemu upravljanja in na naših primerjih, poročilo PIF pa analizira poročila držav članic, ko gre torej za poročanje o nepravilnostih, o zakonitih in nezakonitih nepravilnostih. Skratka, želel sem podariti, da gre tukaj za dva različna pristopa. Skratka, hvaležni smo za vaše poročilo, veseli smo, da parlament vsako leto spremlja naše delo. Eh, veselimo se eh, končnega poročila in pa vaših predlogov sprememb. Hvala, gospa Hofman. Moja kritika terminologije se ne nanaša na poročili PIF in OLAF, ampak na poročilo OLAF samo spremembe niso jasne, recimo investigation concluded, investigation closed, je to sedaj ena in isto, sta to dva različna pojma, takšne stvari je treba razjasniti. Omeni ste tudi podatkovno bank, eh, banko Edix, eh, Edis. Ali veste, koliko mm, podjetij je tam zajetih? Imate morda ta podatek? Ja, jaz ne, morda pa bi gospod Mišelik lahko kaj več vedel o tem. Ah, ah, uh, Hvala lepa. Dede Bač je tukaj eh, pristojen generalni direktorat za EDIS. Smo pa imeli eh, sestanek z Dede Bač in eh, panel za EDIS nam je povedal, da so prejeli do sedaj 8 primerov. Šest od teh osmih primerov je še odprtih, torej še potekajo. Je pa res, da gre za nov postopek in eh, naše sodelovanje z panelom Edis in z DG Budge je zelo dobro. Gotovo poznate tukaj ozadje, prej smo imeli interni sistem v komisiji in eh, potem je sodišče odločilo, da to ni primeren postopek, ker ni pravice do zaslišanja in zato sedaj predsednik tega panela za Edis omogoča, da imamo sedaj boljši in bolj pregleden postopek sodelovanja, zelo dobro poteka. Hvala lepa. Najlepša hvala, zaključili smo z to temo. Poročevalec, tu bi besedo še za konec, izvolite. Yes, yes. Hvala lepa, najlepša hvala za te komentarje. Vsekakor ne nasprotujem temu, da bi imeli tudi novo poglavje glede boja proti korupciji, to lahko vsekakor še oblikujemo. Veselim se vseh predlogov sprememb, ki jih boste predložili in s katerimi lahko izboljšamo to poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Rok za predloge sprememb je 26. november ob dveh. 13. decembra bomo eh, to mnenje ponovno obravnavali v odboru. Hvala za informacije, hvala za razpravo. Nadaljujemo s 17. točko na dnevnem redu ustanovitev Evropskega denarnega sklada. Sedaj pa se izklopi mikrofon. Ja, čujem, da. Se opravičujem, poročevalca danes žal ni, zato bom povzela to točko. Gre za mnenje, ki ga pripravlja naš odbor za pristojni odbor in to je odbor Ekon. In sicer gre za vprašanje ustanovitve Evropskega denarnega sklada. Evropski eh, mehanizem za stabilnost ESM, ki je bil ustanovljen v sredi evrske krize, naj bi se sedaj prenesel v evropsko zakonodajo. Gre za vprašanje stabilnosti evropskega območja in to želimo podkrepiti z evropsko zakonodajo. Leta 2012 smo ustanovili ta mehanizem v okviru medvladne pogodbe, že leto zatem pa je Evropski parlament zahteval, da se ESM prenese v evropsko zakonodajo, tako da bomo tukaj lahko pregledovali njegovo delovanje in to se bo sedaj zgodilo. Komisija in države članice so tukaj eh, sprejele to vprašanje. Nemčija in Francija sta pripravili tako imenovan eh, mezeburški sklep. In eh, sedaj bomo obravnavali mnenje pri tem vprašanju. Poročevalec pozdravlja ta predlog, namreč zdi se mu, da bo to pomagalo pri dokončanju monetarne unije, in na tak način bomo izboljšali tudi demokratično legitimnost tega sklada, pa tudi njegovo preglednost. Poročevalec gospod Ivan želi izpostaviti, kakšna bo vloga računskega sodišča pri tem denarnem skladu. Ta mora biti okrepljena. Poleg tega mora biti denarni sklad podvržen tudi um, postopku razrešnice. Evropski parlament mora imeti tudi pomembno vlogo pri imenovanju upravnega direktorja tega denarnega sklada. Seveda pa mora denarni sklad tudi letno poročati Evropskemu parlamentu, kar mora biti jasno zapisano v zakonodaji. Toliko glede tega poročila mnen ni, zato bi besedo kar takoj predala Anhangu Englu, oziroma ne, se opravičujem gospodu Kronbautu iz eh, generalnega direktorata ICFIN. Morning, Lepo zdrav, gospe in gospodje, hvala predsedojoča, da ste mi dali besedo. Komisija podpira to in pozdravlja to podporo poročevalca. Strinjamo se tudi z mnenjem, da je potrebno v evropsko zakonodajo umestiti mehanizem. Na tak način bomo izboljšali dokončanje ekonomsko-monetarne unije in eh, izboljšali legitimnost ISM sklada. Imamo pa nekaj specifičnih komentarjev. Po našem mnenju bi bilo smiselno, da bolje opredelimo specifično vlogo Evropskega računskega sodišča tukaj. To je zapisano v šestem, osmem in devetem odstavku osnutka mnenja uvodna izjava 64 v predlogu komisije že omenja to, da lahko Evropsko računsko sodišče oziroma da lahko Evropska komisija izvaja tudi v celoti svoje pristojnosti. Ampak vprašanje je torej, kako bi lahko bolje izpostavili vlogo računskega sodišča znotraj tega predloga. Kar se tiče sklica, da bi zunanje revizorje zamenjali, Tukaj bi dodal naslednje. Po našem mnenju je potrebno to vlogo ohraniti. Glede na to, kakšno vlogo ima ESM kot platforma financiranja na mednarodnem finančnem trgu, njihovi računi morajo biti primerno certificirani, zato da bodo pomirjeni tudi vlagatelji, ki kupujejo tukaj obveznice in druge instrumente. To ni nič nenavadnega, podobna situacija namreč obstaja tudi pri Evropski centralni banki in nacionalnih centralnih bankah. Kar se tiče vloge parlamenta pri imenovanju upravnega direktorja, tukaj eh, bi vas eh, opozoril na osnutek statuta. Svet bi se moral res posvetovati z Evropskim parlamentom pri takšnem imenovanju in mi vzpodbujamo Evropski parlament, da prevzame aktivno vlogo v tem postopku. Kar pa se tiče odgovornosti, tukaj bi vas opozoril na točki 11 in 12 v mnenju. Komisija je svoj predlog utemeljila na obstoječih obvezah poročanja, ki obstajajo v sekundarni zakonodaji, naprimer glede enotnega odbora za reševanje. To je dobra priložnost za parlament, namreč organizirate lahko tudi zaupne, javne, zaupne predstavitve, da torej, pregledate delovanje tega denarnega sklada. Hvala. Najlepša hvala. predloge sprememb lahko vložite do 21. novembra, torej do jutri ob dveh. 13. decembra pa bomo obravnavali to mnenje v odboru. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa smo zaključili to točko na dnevnem redu. Najlepša hvala za informacije. Sedaj pa je nastala težava, a lahko kar nadaljujemo. Odlično. To je pa res odlično. No, no, we, we go ahead bomo kar nadaljevali, kot rečeno. Ja, bi mislim, da. Torej, vem, da smo vas povabili šele za ob 12. uri, ampak mislim, da lahko kar nadaljujemo. Kdo je tukaj in koga ni, samo trenutek iz GD Budget. Je tukaj gospod Kopman? Gospoda Zilberta še ni, gospod Borgman tudi ne. Iz GD Ample tudi še ni nikogar. Kaj to pomeni? Sedaj potrebujemo odmor do takrat, ko pridejo vsi ti gostje. Upam, da bo to čim prej, tako da sedaj kratka pauza težko je uskladiti časovnico tako, da tukaj ni eh, prekrivan, da ni vrzeli. Ponavadi imamo težavo s tem, da imamo premalo časa, sedaj pa moramo narediti odmor, dokler eh, ne bomo dočakali vseh gostov in takrat obravnavamo to pomembno temo nasprotja interesov. Torej, sedaj prekinjam zasedanje, dokler ne pridejo gostje. Ja, Tako, po tem kratkem odmoru nadaljujemo s sestankom. Predmet današnje razprave. Eh, torej, tukaj bi pozdravila gospoda Kopmana, ki je danes prvič v našem odboru. Z nami je tudi gospod Zilbert iz eh, DG Regijo in gospa Bojhman, ki se nam bo kmalo pridružila. Gospod Šelfaut je tudi tukaj. Torej, gospod eh, na koncu pa predstavlja DG Agri, DG Empel, DG Regijo imamo, DG eh, Empel še čakamo. Tako. Torej, govorimo o členu 61, finančni akteri v okviru eh, tega poglavja, vključno z nacionalnimi organi, na kateri koli ravni, ki so vključeni v izvajanje proračuna na področju neposrednega, posrednega in deljenega upravljanja proračuna, tudi pri reviziji in nadzoru proračuna, ki ne smejo ukrepati na način, ko bi njihovi lastni interesi bili v konfliktu interesov unije. Poleg tega morajo sprejeti tudi primerne ukrepe, zato da ne bi prišlo do konflikta interesov na področjih, ki so pod njihovo odgovornostjo in da odpravijo situacije, ki bi jih lahko objektivno razumeli kot konflikt interesov. Drugi odstavek. V primeru, da obstaja tveganje konflikta interesov, ki vključuje nekega zaposlenega nacionalnega organa, mora ta oseba posredovati to zadevo svojemu nadrejenemu ali nekomu, ki je uh, više v hierarhiji zadevna oseba mora posredovati eh, vprašanje svojemu nadrejenemu, ta eh, nadrejena oseba pa mora pisno potrditi, ali so po preiskavi ugotovili, da obstaja konflikt interesov. Če pride do konflikta interesa, mora zadevni nacionalni organ zagotoviti to, da bo ta zadevna oseba prekinila s svojimi dejavnostmi. nadrejeni ali zadevni pristojni organ na nacionalni ravni mora zagotoviti, da bodo sprejeti vsi potrebni ukrepi v skladu z veljavno zakonodajo. Tretji odstavek. Za namene oseb iz prvega odstavka obstaja konflikt interesov v primeru, da neodvisno izvajanje dejavnosti iz oseb iz prvega odstavka ni mogoče zaradi razlogov, ki vključujejo družinsko, osebno življenje, nacionalno afiniteto, politično afiniteto ter druge posredne in neposredne osebne interese. Torej, to je 61. člen iz zakonodaje, ki sem ga sedaj prebrala. Novo tukaj je, da smo vključili nacionalne politike in nacionalne organe v 61. člen. Nas pa malce skrbi, zato ker smo ugotovili, da v določenih državah članicah prihaja do situacij, ko bi ta člen morali nujno uporabljati, pa se to ne dogaja. In zato nas zanima, kaj bo storila komisija, zato da bi se ta člen bolje uporabljal, bolj pogosto uporabljal. V mislih imamo nekaj specifičnih primerov, ampak razumemo, da gre tukaj za izzive, ki presegajo pristojnosti držav članic. Zato smo se sedaj eh, zbrali v tej zelo mrzli dvorani in zanima me, kdo izmed gospodov bi želel spregovoriti prvi. Gospod Kokman, predpostavljam, da boste vi začeli, izvolite. Eh. Hvala lepa, gospa Gresle, najlepša hvala za povabilo. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da spregovorimo o pravilih v novi finančni uredbi, kar se tiče konflikta interesov. S kolegi smo se dogovorili, da bom jaz pripravil pregled tega, kakšna je situacija tukaj na splošno in kakšna so pravila ter odgovornosti nacionalnih akterjev ter komisije v tem pogledu. Pripravil bom sem predstavitev, ki jo bom sedaj tudi eh, podal, in v tej predstavitvi so predstavljeni naši pogledi. Začel bi z prejšnjo finančno uredbo, ki je veljala do 2. augusta letos. Namreč veliko trenutno obstoječih primerov, na katere ste se nekako nanašali, je povezanih z pravili pred 2. augustom. Finančna uredba iz leta 2012 ni veljala eksplicitno za deljeno upravljanje, ko gre za vprašanje konflikta interesov. Ampak, in to je izjemno pomembno razumeti, Tudi tam je bilo navedeno, da morajo države članice zagotoviti učinkovite interne kontrole. In te, ta sistem učinkovite interne kontrole mora odpraviti možne konflikte interesov. Opozoril bi vas na člen 32.3. Eh, in 35 iz eh, finančne uredbe 2012. Gre za dva izjemno pomembna člena, ki sta povezana s tem vprašanjem. Pravila za javno naročanje, še posebej 24. člen direktive 2014/24, zavezujeta države članice k temu, da se izogibajo konfliktu interesov pri javnem naročanju. To je področje uporabe te direktive. Zadevna direktiva vključuje tudi situacije, ko prihaja do konflikta interesov, kot ga lahko, eh, za katerega se zdi, da obstaja. Potem imamo še specifične obveznosti pri pravilih za deljeno upravljanje. To je obstajalo še posebej v uredbi za skupne določbe, naprimer člen 5, tretji odstavek, 38, 5 odstavek in tako naprej. To je povezano z deljenim upravljanjem. Pri kmetijski politiki pa bi se navezal na delegirano uredbo 907 skozi 2013. Tudi tam imamo določbe povezane s tem. Torej, Pred drugim avgustom letos smo že imeli sklop pravil, ki so urejala to področje. Nova finančna uredba, ki je sedaj stopila v veljavo, pa temelji na teh pravilih in jih še dopolnjuje. Predvsem, ko gre za finančno upravljanje na področju Evropske unije. Prav, kar ste citirali ta člen iz finančne uredbe. 2. avgusta je začela veljati um, ta uredba, kar se tiče sredstev za poslovanje, od 1. januarja 2019 pa bodo veljala tudi pravila za upravna sredstva. Citirali ste člen 61, ki opredeljuje glavna pravila glede konflikta interesov. Za trenutek se ustavimo pri tem, kaj so novi elementi tukaj. To temelji na pravilih, ki sem jih že omenjal. V opredelitvi konflikta interesov sami imamo nekaj novih elementov. To sem podčrtal tukaj v opredelitvi. Gre za neposredne in posredne osebne interese. Torej, tudi to je vključeno. In kdo so akteri, ki jih to zadeva? Spet sem podčrtal to, kar je tukaj novega, torej vključili smo nacionalne oblasti na kateri koli ravni, tudi to je sedaj vključeno v novo uredbo, in tudi deljeno upravljanje je eksplicitno navedeno v tej novi finančni uredbi. To je povsem pomembno upoštevati, namreč eh, v finančni uredbi imamo sedaj specifične sklice na pravila, ki so sicer do zdaj že obstajala izven te uredbe. Tako da sedaj navajamo eksplicitno, kdo je tisti, ki ga ta pravila zavedevajo. Kakšne ukrepe je potrebno sprejeti, da bi se izognili primerom konflikta interesov? da ne bi prihajalo do prekrškov, ko gre za upravljanje skladov. V prvem delu člena je torej zapisano naslednje. Novo je predvsem to, da v primerih, ko je konflikt interesov možen, ko bi lahko do njega prišlo, morajo akterji sprejeti potrebne ukrepe za to, da do tega ne bi prišlo. Seveda v funkcijah, ki so pod njihovo odgovornostjo. Tukaj smo se navdihnili z pravili za javno naročanje. Potrebno je sprejeti potrebne ukrepe, zato da se odpravi situacije, ki jih je objektivno mogoče razumeti kot konflikt interesov. Eksplicitno se torej sedaj navezujemo na to zahtevo, ki velja za vse zadevne akterje, da morajo sprejeti ukrepe, ki odpravijo situacije, ko bi se objektivno lahko zdelo, da gre za konflikt interesov. Torej, ključna besedica tukaj je objektivno. Potrebujemo torej dokaze za to, da je prišlo do tega domnevnega konflikta interesov. Še naprej, kar se tiče obveznosti tukaj. Predsedujoča je to že navedla. Če je nek zaposleni na, na nacionalnem organu, torej krši ta pravila, je tukaj zelo jasno zapisano, kaj se zgodi. To ste že prebrali, tako da ne bom ponavljal. Če povzamem, kaj je torej novega v členu 61? Spremenili smo opredelitev konflikta interesov. Sedaj eksplicitno piše, da gre tudi za in, posredne in neposredne osebne interese. Drugič, Situacije, ki jih ta člen pokriva, so sedaj razširjene, področje uporabe tukaj je razširjeno, gre namreč tudi za situacije, ki jih je objektivno mogoče razumeti kot konflikt interesov. Poleg tega pa smo razširili tudi tipe eh, operacij, razširili smo to na deljeno upravljanje, poleg tega pa imamo tudi eksplicitni sklic na to, da se morajo nacionalni organi na vseh ravneh izogibati konfliktom interesov to je dober povzetek tega, kako je zakonodaja na tem področju napredovala. K temu je prispeval tudi Evropski parlament in to je ključnega pomena za delo držav članic in tudi komisije na tem področju. Glede na to, da je to nekaj novega, bi se rad še posebej posvetil temu, kako eh, se razume določene situacije kot eh, konflikt interesov. To je usklajeno z direktivo o javnem naročanju. Je pa tukaj ključno razumeti, da gre za situacije, ki jih je mogoče objektivno preveriti. Naj podam primer. Lahko bi šlo za naprimer hierarhično povezavo med zadevno osebo in določenimi akterji, ki prevzemajo odgovornost za finančno upravljanje in sprejemajo tudi odločitve na tem področju. Pomembno je torej, da smo tukaj jasno dodelali to opredelitev, zato da bomo lahko potem se posvetili prim konkretnim primerom, ki vas zanimajo. Potem imamo tukaj tudi ta izraz, da gre za posredne in neposredne osebne interese, da je potrebno to preveriti. Torej. Gre za širšo opredelitev, kot eh, je bilo to prej zapisano v 57. členu prej veljavne finančne uredbe, kjer je pisalo vsi drugi deljeni interesi z upravičencem. Tisti, ki ste si dobro prebrali finančno uredbo, veste, da je potrebno tukaj upoštevati razloge, zaradi katerih lahko pride do takšnega konflikta interesov. To smo sedaj zelo specifično navedli, gre za družinske veze, osebne veze, gospodarske interese ter druge posredne in neposredne interese. Mislim, da smo v členu torej zelo specifično napisali, za kakšne interese tukaj gre. Kar pa se tiče tega, kdo eh, je vključen v deljeno upravljanje, jasno je, da tukaj govorimo tudi o nacionalnih, regionalnih in lokalnih organih, govorimo o zaposlenih v teh organih in tudi o tistih, ki so člani vlade. Iz popravljalnega dela pri reviziji finančne uredbe je postalo jasno, da je ta sklic na nacionalne organe izjemno pomemben. Mislim, da je prav vaš odbor zahteval, da se to vključi v uredbo in to seveda vključuje tudi člane vlade. Na tak način mislim, da bo postalo bolj jasno, kaj je področje uporabe pri tem vprašanju. Sedaj, ko sem to pojasnil, pa je potrebno razumeti, kakšne so odgovornosti držav članic in kakšne so pristojnosti komisije pri eh, odpravljanju takšnih potencialnih situacij. Države članice morajo vzpostaviti interne sisteme nadzora, ki morajo oblikova biti oblikovani tako, da se zagotovi izogibanje konfliktom interesov. Potrebujejo pa tudi postopke za odpravitev takšnih konfliktov interesov in primeren nadzor. Poleg tega morajo vzpostaviti tudi preventivne ukrepe, naprimer sistem izjave o tem, da ni konflikta interesov, kot to najdemo v mnogih državah članicah potem tudi sistem eh, preverjanja in razkritja um, premoženja. To obstaja tudi v Evropski komisiji. Zagotoviti morajo tudi, da je sistem oblikovan na tak način, da v primeru, da obstaja konflikt interesov, obstajajo primerni postopki in ukrepi za to, da se eh, to odpravi. To so torej obveznosti držav članic. Ampak to še ne pomeni, da komisija nima lastnih obveznosti, tukaj prav nasprotno. Komisija mora nadzorovati skladnost teh nacionalnih sistemov z evropskimi zahtevami. Poleg tega opravljamo tudi revizije internih sistemov nadzora držav članic, seveda na podlagi tvegan. To vključuje tudi preverjanje ukrepov, ki so jih države članice pripravile znotraj internega sistema nadzora, zato da bi se zmanjšalo število situacij, ko prihaja do interes, konflikta interesov. Če pa pride do kakšnih težav, do pomislekov, potem eh, mora komisija tudi sprejeti primerne ukrepe, zato da zaščiti evropski proračun. Prekinejo se plačila, izvedejo se popravki, če je prišlo do kršitev in pri tem se uporabi zadevna zakonodaja. Komisija ne more nadomestiti nacionalnih organov, ampak vseeno mora biti zelo jasno, kakšne pristojnosti ima tukaj Evropska komisija. In kakšni so naslednji koraki? Povedal sem namreč, da je ta nova uredba začela veljati šele pred kratkim za sredstva za poslovanje, pri upravnih sredstvih pa sploh še ne velja. Prav zato je pomembno, da zagotovimo, da se pravilno izvaja ta uredba po vsej Evropski uniji, tako na ravni unije, kot na ravni držav članic in regionalnih ter lokalnih organov. Kaj torej počne komisija? Trenutno svetujemo in podpiramo nacionalne organe. Zagotoviti želimo, da bodo opravni organi ozaveščeni o vseh obveznostih, ki so sedaj na novo opredeljene. Pripravili smo različne sestanke, ki bodo potekali 11., 12. in 13. decembra. Države članice opominjamo, kakšne so njihove obveznosti glede tega, da morajo preveriti, ali so obstoječi sistemi primerni za izvajanje vseh teh pristojnosti. Če temu ni tako, pa želimo, da se ti sistemi spremenijo in izboljšajo. Poleg tega bo komisija še naprej spremljala in nadzorovala specifične primere, glede katerih eh, smo obveščeni, poleg interne revizije, ki poteka na ravni Evropske komisije in ki jo izvajajo tudi naše operativne službe. Ocenili bomo različne pritožbe in eh, tukaj opravili strogo preiskavo. Še naprej bomo izvajali revizije. To ni nič novega, namreč revizije glede konflikta interesov so se izvajale tudi v preteklosti, ampak gre za področje, kjer bomo morali posodobiti našo revizijsko metodologijo, jo uskladiti z novo opredelitvijo, poleg tega bomo potrebovali strani nacionalnih organov nekaj dodatnih eh, informacij, tako da bomo preverili, ali je ukrepanje držav članic zadostno. Kar se tiče interesov tega odbora, še posebej pa smo mi seveda pripravljeni redno obveščati odbor in Evropski parlament, kar se tiče novih dognanj na tem področju, če in ko bo to potrebno. Najlepša hvala. Ja, so vajci. Hvala lepa, ja, no ja, tako pač je. To je verjetno najbolj drago pojasnilo prava, ki smo ga kadarkoli dobili. Ne veselimo se te razprave, to je vsekakor gotovo. Zavedamo se, da obstaja tukaj težava. In nismo se še približali temu, kaj točno je težava. V določenih državah članicah obstajajo politiki, ki so tudi lastniki podjetij ali pa njihovi družinski člani ustanavljajo podjetja. In znan je primer, ko je družinski član nekega politika potem dobival prosti dostop do evropskih sredstev. Dejali ste, da bodo potekali sestanki od 11. do 13. decembra, to se nam zdi pomembno in to želimo podpreti. Ampak dejstvo je, da problem ni nevednost in nerazumevanje držav članic. To ni nekaj novega, česar oni ne bi mogli razumeti. Nacionalni organi se niso seza, sedaj na novo seznanili z konfliktom interesov. Vsi vemo, da se to včasih izkorišča. In glede na to, da obstaja veliko primerov glede tega, da obstajajo konflikti interesov. Tukaj sem bila jaz slučajno poročevalka in ravno zaradi teh očitnih primerov izkoriščanja konflikta interesov, zato da se pridobivajo evropska sredstva, smo pripravili to revizijo uredbe. Če si ogledamo te razpise, lahko pogosto vidimo, da so bili razpisi manipulirani, če to zelo nežno Eh, ubesedim. Torej, ne gre za nevedne udeležence v postopku, gre za namerno kršenje, namerne goljufije. Vedno znova trdite, da ni mogoče nič storiti, ampak prav zato obstaja konflikt interesov, prav zato smo pripravili spremembe v tej uredbi. Zanima me, kaj lahko tukaj storite ne želimo izgubljati še več časa. Namreč eh, Evropsko unijo tukaj eh, boste popolnoma izropali. Prav zato je potrebno spregovoriti čisto jasno o tem, kaj je mogoče storiti. Mi smo komisiji dali pravni instrument, vemo, da je že prej obstajala takšna zakonodaja, ampak eh, očitno je ni bilo mogoče dovolj dobro izvrševati. Torej, lepo, dobro je slišati, da boste imeli sestanke od 11. do 13. decembra, ampak mislim, da bi lahko ukrepali takoj, takoj. Izvolite, gospod. Najlepša hvala. Čisto jasno bi želel povedati, da to jemljemo zelo resno. Nihče ne bi smel imeti vtisa, da se Evropska komisija temu ne posveča za dovolj zanosa ali pa ne dovolj proaktivno jasni moramo biti glede tega, da morajo biti ta, ti predpisi vključeni v nacionalne nadzorne sisteme in ravno iz tega izhaja struktura za to področje Evropske unije. In prva linija obrambe je nekaj, kar je treba oceniti, torej to je ta uredba in to je treba tudi ukrepiti, to je bistveno. Intenzivno moramo torej sodelovati z državami članicami in poskrbeti, da bodo to storile. In to tudi počnemo. Drugič, zaenkrat je še prezgodaj, zato da to storimo zdaj, ampak to bomo vsekakor storili. Poskrbeti moramo za to, da preverimo, ali delo poteka na ustrezen način. Imamo ustrezne zmogljivosti, zato pa tudi odločnost, da opravimo revizije tekom tega procesa, s čimer bomo zagotovili, da bodo ti sistemi ustrezno načrtovani. Seveda gre tukaj za upoštevanje tvegan, pri revizijah in te revizije se izvede tudi ob upoštevanju tega vprašanja. Tretjič, pravite, da obstajajo številni posamezni primeri, o katerih ste razmišljali, tudi ljudje se tega zavedajo, veliko je bilo tožb v medijih. Te primere jemljemo zelo resno in si jih kot takšne tudi ogledamo. En konkreten primer, če smem o njem direktno spregovoriti, je prav gotovo v sredi pozornosti tega odbora in zadeva tudi politika v neki državi članici. Komisija je dobila tudi pritožbo v povezavi s tem primerom in to pritožbo analiziramo in ocenjujemo na zelo aktiven način. Kot veste, je komisija najprej zbal, zbrala informacije o vseh pogodbah, ki so bile naročene preko te družbe, družbe, v kateri ima ta posameznik finančne interese dra, dvakrat smo zbirali podatke in mislim, da imamo zdaj celoten podatkovni sklop, ki zdaj v to situacijo. To zdaj pazljivo ocenjujemo in skušamo ugotoviti, ali obstajajo kakšni dokazi, da je prišlo do nekorektnega ravnanja pri odobritvi teh sredstev. In na osnovi te analize se bomo odločili, kakšni ukrepi bodo potrebni. Kadarkoli se Evropsko komisijo obvesti o to vrstnih informacijah, ali preko pritožb ali pa na drugačne načine, se tudi odziva. Obenem pa se moramo zanašati na empirični pristop, s čimer bomo zagotovili, da vse, kar bomo povedali o teh zadevah, temelji na empirični realnosti, ne le na nekih obtožbah. In zato ta analiza tudi nekaj časa traja, prav tako terja veliko viro sredstev, ki mislim, da jih dobro porabljamo za to vrstne primere, lahko vam zagotovim, da to odgovornost jemljemo izredno resno. Nikakor pa ne sprejemamo neuranjenih sklepov, naše delo temelji na analizi in dejstvih. Zanima me, dokdaj bo, zaklju kdaj bo zaključena ta analiza? Well, on, uh, on, on the complaint. V primeru te pritožbe imamo zastavljene zelo jasne časovne roke. Do sredine meseca januarja naj bi vas obvestili o trenutnem stanju, v naslednjih nekaj tednih pa naj bi že sprejeli določene ukrepe, ko bomo prišli do ustreznih sklepov. Je ja, še nekaj me zanima, ta analiza, o kateri ste govorili prej. Torej, pregled različnih primerov. To je enako kot trenutni postopek eh, pritožb, kajne? Da, odlično. Eh, kolega Štas, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Komisiji bi se zahvalil za to predstavitev, ki smo jo videli. Ta PowerPoint predstavitev je bila res zelo jasna in razumljiva. Zelo dobro ste tudi pojasnili vprašanje, kako je z, z, z konfliktom interesov. Na drugi prosovnici ste govorili o situaciji pred 2. augustom letos in tam ste zapisali, da je tudi v starejši finančni uredbi bilo navedenih veliko pravil, in različnih zakonodaj glede tega, kako urejati in preiskovati konflikt interesov, kljub temu, da to ni bilo eksplicitno zapisano v finančni uredbi. In zato imam tukaj vprašanje. Zanima me, ali ste v času veljave prejšnje finančne uredbe imeli pregled po posameznih državah članicah, kakšne ukrepe je posamezna država članica sprejela za to, da bi upravljala in preprečevala konflikte interesov? Imate takšen pregled glede nove, glede stare finančne uredbe? Pri novi finančni uredbi razumem, da imate sedaj še veliko dela z informiranjem držav članic. Dejali ste, da bo del pravil veljal šele od začetka januarja. In drugo vprašanje, ki se mi zastavlja, je naslednje ali boste imeli sedaj pregled, katere ukrepe je sprejela katera država članica in ali bo takšen pregled na voljo tudi javno. Tako da bodo lahko tisti državljani, novinari, poslanci, ki jih ta tema zanima, lahko pogledali, katere ukrepe je sprejela njihova država članica, zato da bi preprečila konflikte interesov, namreč eh, to je sedaj zelo eksplicitno, zelo jasno zapisano, da je potrebno preprečevati v novi finančni uredbi. Tretje vprašanje pa je zelo specifično glede primera, ki ste ga omenjali, ko gre torej za pomembnega politika, ki je eh, verjetno prišel v situacijo konflikta interesov. zaradi svoje funkcije v vladi in tudi zato, ker je verjetno postal eh, upravičenec do nekih evropskih sredstev v specifičnem podjetju. Na podlagi stare ali nove finančne uredbe me zanima, glede na to, da imamo situacijo, ko neka pomembna oseba, nek eh, minister v vladi, ki bi moral zagotavljati pravilno izvajanje teh pravil, sedaj pa je prišlo do pritožbe zopr njegovo delovanje. Ali, ni, ali se ni prižgala rdeča luč, ali se niso tukaj prižgali alarmi, ali niste avtomatično šli pogledati, ali prihaja tukaj do konflikta interesov, da ali ne. Vseeno, ali gre tukaj za primer po stari uredbi ali po novim uredbi. Če gre za premijeja vlade, in potem eh, ta oseba tudi eh, prejema določena sredstva, tukaj je jasno, da gre eh, za konflikt interesov. Torej, zanima me, ali je komisija tukaj imela kakšne pristojnosti, lahko tukaj kaj storite, glede na to, da so tukaj vsi alarmi takoj zasvetili. Zanima me, kako potem komisija obravnava takšno pritožbo zoper osebo, naprimer. V primer so vključeni različni akteri, ki to preiskujejo, in zanima me, ali je preiskava usklajena, ali sodelujete, ali pa vsaka generalna direkcija, ki je tukaj eh, vključena, opravlja svojo preiskavo torej DG Agri, DG Regi, DG Budge in tako naprej, ali vsaka generalna direkt, direkcija opravlja lastno preiskavo, ali koordinirate to delo med seboj, ali primerjate rezultate, do katerih ste prišli? Torej, zanima me, ali Evropska komisija kdaj združi rezultate preiskav posameznih generalnih direkcij. In v tem primeru, če se to potem združi, me zanima, kdo je glavni odgovorni na ravni komisije za ta primer. Tako, kar se tiče upravno, ali je to generalni sekretarjat, kdo? Torej, kar se tiče upravnega postopka. Pa tudi, kar se tiče političnega postopka, me zanima, kdo je tukaj pristojen. Ali bo to gospod Oettinger kot eh, komisar, ki je pristojen za to področje, ali bo on politično odgovarjal za takšen primer? Najlepša hvala, to so moje tri vprašanja. Še enkrat pa se vam zahvaljujem za predstavitev, ki je bila res zelo jasna. Najlepša hvala, gospod Stas. Uh, are... Mislim, da so to pomembna vprašanja. Potrudil se bom na nje odgovoriti. Kot veste, opravljamo revizije sistemem, sistema notranjega nadzora in kot sem pojasnil, znotraj stare finančne uredbe smo morali v teh nadzornih sistemih upoštevati tudi situacije na skrižje interesov. Tudi tiste revizije so upoštevali to, vendar pa ne izključno. Ali imamo javno dostopen izrecen registr sistemov, ki obstajajo v državah članicah za to vrstne revizije? Moj odgovor je ne vem, to pa bom raziskal in vas bom o tem obvestil. Potem pa drugo vprašanje ali bomo o tem razmišljali tudi v okviru nove finančne uredbe, kot sem povedal, da to jemljemo zelo resno. Prvi korak je torej, da sodelujemo z državami članicami in poskrbimo za to, da imajo vse isto tolmačenje visokih standardov, ki jih zdaj vzpostavlja nova finančna uredba. In obenem morajo države članice posodobiti, če je to potrebno, na notranje nadzorne standarde. Po tem ste me vprašali, ali lahko te podatke, informacije objavimo javno dostopno. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo takšen povzetek tudi v neki javni obliki, ampak moram se še posvetovati in vas obvestiti o tem, kako bomo to operativno gledano storili. Potem pa vaše tretje vprašanje, ki je vezano na to, kaj naj bi storila Evropska komisija v takšnih situacijah, ko se prižgejo alarmi. Kot sem skušal pojasniti v tej konkretni zadevi, na katero ste se sklicevali, smo ukrepali, dejansko smo ukrepali pozivali države članice, ki imajo te informacije, da nam posredujejo čisto vsako pogodbo, ki zadeva skupino podjetij oziroma družb, v katerih ima ta posameznik finančne interese. Vse to pazljivo preučujemo na zelo praktičen, operativen način in skušamo ugotoviti, ali obstajajo kakršne koli obremenilni dokazi, ki bi kazali na težave. In na osnovi te analize se bomo odločili glede morebitnih naslednjih korakov. Ampak, kot sem že povedal, tudi v odgovoru predsedujoči ne bi želel delovati preuranjeno, te analize še potekajo, gre za veliko število pogodb, ki jih tudi zelo rigorozno analiziramo in na osnovi teh ugotovitev se bomo odločili tudi glede naslednjih korakov. Lahko vam zagotovim, da kjer obstajajo jasni upozorilni znaki, da bi se morala komisija odzivati. To je zapisano tudi v naši finančni uredbi, se tudi bomo odzivali. Evropska komisija ima te odgovornosti kot institucija in temu se ne izogibamo. Potem pa še zadnje vprašanje. Poprašali ste me glede koordinacije, usklajevanja, ali vsi delamo na lastno pest ali ne. Odgovor je ne. Pazljivo se usklajujemo pri tem delu. Službe, ki so danes tukaj, tesno sodelujejo, jaz pa tudi moji kolegi v povezavi z drugimi generalnimi direktori, ki jih to zadeva, organiziramo usklajevalne sestanke, zato da lahko poskrbimo za to, da se teh zadev lotevamo na sistematičen, strukturiran način. GDBAD je seveda odvisen za to, odgovoren za to, da se finančna uredba izvaja pravilno, obenem pa se lotevamo tudi posameznih ukrepov pri primerih, kjer pride do odločitev uradnikov, ki so odgovorni za odobritev. Ravno zato je usklajevanje med generalnimi direktori zelo pomembno in zato to jemljemo tako resno. V smislu politične odgovornosti to pomeni, da naši šefi seveda nosijo svoj delež odgovornosti. Moj šef, gospod Oettinger, je naprimer odgovoren za splošno izvajanje finančne uredbe, gre za vprašanja razlaganja in pa vprašanja povezanja z bojem proti zlorabi drugi komisari pa so odgovorni tudi za operativne storitve, za delovanje sistema na svojem področju in pa za sama nepovratna sredstva, ki se podeljuje na tem področju. V tem smislu se te odgovornosti delijo, se pa moramo za to usklevati in tudi nadzorovati, tako da zagotovimo konsistenten odziv. Hvala. Genau. Ich möchte noch mal Hvala lepa. Za konec bi vam morda še pojasnila zgodbo, ki stoji za vsem tem. Leta 2014 eh, je potekal obisk v, na Češkem in eh, tam smo gotovili, da obstaja finančni minister, ki je bil tudi upravičenec sredstev. Meni kot Nemki se je zdelo to nemogoče, pri nas imamo namreč zakonodajo, ki to ne omogoča, ki to prepoveduje. In presenetilo mi je, da neka država članica kaj takšnega dovoljuje. Takrat na obisku na Češkem smo se pogovarjali z organom za revizijo. Mi smo potem zapustili Češko in takoj se je zamenjal organ za revizijo. Ne samo enkrat, ampak to se je kar vrstilo te zamenjave. Ko smo poprašali, zakaj je šlo, smo slišali, da je ta politik, ki je tudi upravičenec, posegal v delo revizije na podlagi tega, kar smo mi slišali, na podlagi naših informacij. V tej državi članici pa je, eh, so mediji zelo, zelo aktivni in mediji so potem sledili primeru neke kmetije, eh, nekega, eh, nekih toplic. In ugotovili so, kdo je bil dejanski upravičenec. Upravičenec je bil podjetnik, ki je dejansko zaobšel zakonodajo. Te, eh, ti otroci, ki so bili nekako posredni upravičenci, so bili sedaj takoj preseljeni na Krim, zato da ne bi mogli pričati. Razmislite torej, kako problematično je to bilo. Celoten češki parlament je bilo potrebno prepričati, da morajo prekiniti to povezavo med politiki in podjetniki oziroma med vlogo politika in istočasno, ki jo istočasno opravlja vlogo podjetnika. To je bilo težko storiti to spremembo. Češka politika je potem začela to tudi izvajati, da to ni ostal samo zakon na papirju. To je bilo povezano z preklicom eh, politične imunitete in tako naprej. Šlo je za veliko spremembo. In vedno znova me preseneča, da smo situacijo res tako izboljšali in spremenili. Potem pa je postalo jasno, da je ta primer, kjer je posredoval tudi Olaf, torej mislim, da lahko vsekakor govorimo tukaj o primeru, ki je imel gol, imen, elemente goljufi, veliko um, zločinskega razmišljanja je bilo tukaj. In Evropska unija se je tukaj eh, pretvarjala, čež da se jih to sploh ne tiče. Tako je pač bilo. Eh, DG Agri je tukaj gledala v stran, DG Regi tukaj eh, si umije roke in jih sploh ne zanima ta primer. O tem smo govorili tudi za komisarko. In kakšna je situacija sedaj? Sedaj smo prišli do točke, ko lahko ugotovimo, da je upravičenec, ki bi moral že dolgo časa biti na črnem seznamu, še vedno prejemal evropska sredstva in to vedno več, vedno več. Meni se zdi gospod zelo šarmanten, nič nimam proti njemu osebno, zato bi eksplicitno povedala, da tukaj ne gre za osebno zamero. Ampak vseeno se mi zdi, da obstaja tukaj veliko novinarjev, ki preizkujejo to in ne vem, kaj bojo še dosegli. Mi smo se pogovarjali z revizori, na katere je bilo izvajanje veliko pritiska. Dobili smo elektronsko pošto. Veliko, veliko um, dokazov imamo za to, da stvari niso šle tako, kot bi morale. Vprašanje pa je, kaj se mora še zgoditi, da bo nekdo udaril s pestjo po mizi in rekel, da potrebujemo jasne pogoje, glede na to, da so se pravila kršila leta in leta. Zatiskamo si oči, pretvarjamo se, da ne znamo sešteti ena in ena, in prav to me res preseneča. Pri drugem primeru, ko gre za, eh, eh, za svaka, je primer podoben, stvar je čisto očitna, Razumem, da imajo države članice svoje pristojnosti, ampak obstajajo primeri, ko res ni mogoče reči, da smo sedaj opravili preiskavo in to je to. Torej, čisto iskreno povedano, skrbi me, kam vse to vodi. Namreč eh, v tej državi članici smo dori, storili veliko napredka in to je nekaj, kar lahko dosežemo samo zaradi relativno neodvisnega pravosodja. V drugih državah članicah niti to ni mogoče uh, storiti. Namreč v drugih državah bi pač odpravili evropska sredstva za nek projekt in bi potem nacionalne, nacionalna sredstva porabili za to, bi pač davkoplačevalci plačali. Torej, mislim, da je vsem jasno, v katerem grmu tiči zajec in eh, ne vem, zakaj se potem komisija tukaj pretvarja, da so nemočni. To je nekaj, kar vam očitam, to, da se pretvarjate, da ste nemočni res nam ni uspelo, mm, tukaj smo bili zelo neuspešni, kljub temu, da obstaja jasen trend, da, se, da, bogate, da bogati ljudje postajajo še bogatejši in to z evropskimi sredstvi. Se želite odzvati? Well, I, I very much uh, share. Strinjam se z vašo skrbjo in pomislekom, ko pravite, da se je treba tega lotevati z vso resnostjo. Ne glede na to, kar menite, da smo storili v preteklosti, komisija to jemlje zelo resno. Kristalno, jaz sem želim biti glede tega. To je za nas zelo resna zadeva. Te obtožbe preučujemo. Skupaj ocenjujemo vse pogodbe. In prav gotovo se ne bomo izogibali prevzeme na naše odgovornosti. Kot sem že pojasnil, glede na to, da so vse te obtožbe povezane na določbe iz stare uredbe, kljub temu tudi v okviru stare uredbe lahko uporabimo določene zahteve, ko gre za obravnavo na skriže interesov. Kljub temu pa moramo biti jasni tudi glede na to, da je vtis precej negativen. Da bo končno merilo uspešnosti, ali smo pravno gledano pridobili kakršne koli dokaze, ki bodo dovolj konkretni za ukrepanje. Na koncu koncev živimo v pravnih državah, to je dobro. In zato moramo upoštevati tudi zelo visoke standarde pri takšnem revizijskem delu. Kot sem že povedal, mislim, da počnemo točno to s to skupno operacijo in skupnimi ocenami. Mislim, da redko analiziramo čisto vse pogodbe, ki so vezane na enega subjekta, preučimo vse dokaze. To se pa dogaja zdaj. glede poročil, ki so vezane na nacionalne nadzorne sisteme. Te ugotovitve glede revizijskih sistemov so zaskrbljujoče, pa to treba pravno gledano preučiti in to bomo storili tudi v kontekstu te analize, ki jo upravljamo zdaj. Potem ste opozorili na konkretne težave, kako ste temu dejali. V to se ne bi zapletal, ampak splošno gledano, ko člani vlade na katerkoli ravni, nacionalni, regionalni in lokalni, so upleteni v določene situacije, kjer se sprejemajo finančne odločbe, ki lahko so sprejete posredno ali neposredno v njihovo korist. Zgradba finančne uredbe od njih zahteva, da z določenim ukrepom to odpravijo. In ti ukrepi so lahko različni. Moramo biti previdni in se izogniti situacijam, kjer bi lahko prišlo do navzkrižja interesov in potem tudi do pravnih težav. Gre torej za situacije, kjer so že vzpostavljeni ustrezni pravni mehanizmi in pravna sredstva. Eno učinkovito pravno sredstvo v takšni situaciji bi bilo, da vzpostavimo načelo slepega zaupanja. Gre torej za zaupanje, ki je strukturirano ali pa organizirano na tak način, da zadevni politik, politik ne ve, za katero premoženje gre in katere odločitve se sprejemajo. V takšnih situacijah ne moramo več govoriti o razkrižju interesov. Odvisno od nacionalnega pravnega sistema se lahko podobno politiki popolnoma umaknejo iz postopka sprejemanja odločitve in to je bil v nekaterih državah članicah tudi del redne prakse. Vedno, ko ocenjujemo te situacije, moramo torej opazovati tudi razpoložljiva pravna sredstva in ugotoviti, ali so ta pravna sredstva skladna tudi z visokimi standardi, ki smo si jih zastavili. In to še posebej res v luči specifikacij, ki so zdaj navedene v novem členu finančne uredbe. Gre za veliko bolj podrobne specifične predpise, zaradi česar je naše delo bolj enostavno. Gospa Makovej. Thank you, Kresle um, well, it's, it's good to hear about the future. Najlepša hvala, gospa Gresle. Lepo je, da zdaj poslušamo o prihodnosti. Preteklost je že mimo in prav tako je izginil denar. Če se navežem na primere, ki ga je podala gospa Gresle v povezavi z češkim ministrom, ki je prejel določena sredstva, mislim, da tukaj ne gre za edinstveno situacijo, Takšne stvari se dogajajo v Romuniji, v Bolgariji, v številnih drugih državah članicah. Tega se morate zavedati. Te stvari se dogajajo že več let, tudi zdaj. Mislim, da je treba pozvati tudi tiste, ki ne prejmejo sredstev v svoje podjetja, na svoja imena, ampak posredno preko nekoga drugega, vendar pa na koncu vendarle prejmejo ta denar. Če boste enostavno prišli do sklepa, ne morete imati denarja, če ste politik, potem bo vzel nekdo drug ta sredstva v imenu politika. Tisti, ki si želijo vzeti sredstva, ki si želijo krasti iz evropskih skladov, bodo že našli določeno pot do tega. Pa tudi ta zahteva, da se vzdržite postopka odločanja, če ste politik. Mogoče bo to še poslabšalo situacijo. če me prosite. Ali naj se vzdržim kraje, potem bom vredno to kot politik storil, če pa imam možnost, da zlorabim to situacijo in prevzam ta sredstva, ne da bi bila kaznovana, bom verjetno storila tudi to. What I would say is that... Pravni standard pomenijo učinkovita pravna sredstva. To zelo resno jemljemo. Učinkovitost pravnih sredstev pa bo v večji meri odvisna od nacionalnih okoliščin, od specifik posamezne zadeve. In kot sem povedal, je to uredba, ki je neposredno veljavna za vse države članice v smislu pridobivanja rezultatov. Kaj je učinkovito v posamezni državi članici v določeni zadevi, v nekem sklopu okoliščin, pa morda ni učinkovito v drugem kontekstu, ampak zahteve, ki veljajo glede pridobivanja teh rezultatov, so iste in to bo prestalo tudi preizkus pravnega standarda. Zavedam se tega, kar pravite, da obstajajo takšne težave v številnih državah članicah, ko gre za politike in denar, seveda ne morem komentirati tega. Edino, kar lahko povem, je to, da nova pravila pri tem in tudi vi kot Evropski parlament ste imeli veliko vlogo, ko se je sprejemalo finančno uredbo, so zelo jasna in vključujejo pomembne zahteve, ki je treba upoštevati neposredno na ravni držav članic. In poleg tega moramo poskrbeti za to, da kar zadeva sredstvo držav članice, te predpise tudi učinkovito izvaja. In to nameravamo storiti v prihodnosti. Zato poskrbeti soweit schon waren, wie Sie sagen. Naj še opozorim, da smo že bili eh, tako dolgo v tem Plan Trust. To je bilo zagotovljeno leta 2016, da bo to sedaj urejeno. Potem pa smo videli, da so te podjetniške odločitve bile še vedno sprejete strani iste osebe. To zadevo je treba dokončno urediti. Komisija mora prevzeti svojo odgovornost. No in na ta način bi tudi povzela razpravo. Razprava še ni zaključena, še zdavnaj ne. Mi smo vsekakor zavezani temu, da s to razpravo nadaljujemo. Pravzaprav je od tega odvisen celoten politični sistem v Evropski uniji. Uh, videli smo tudi, kako so ti posamezniki vplivali na spremembe pravil in so imeli potem od tega koristi. Imamo deset združenj, ki so povezani z temi podjetji, gre za iste vodilne osebe. Eh, in eh, še ko je bil v vašem generalnem direktoratu direktor gospod Deva, smo imeli takšne poskuse vplivanja. Eh, ta sistem pušča grenak okus in mi bomo pri tej temi ohranili pritisk in zanimanje za to temo. Vse skupaj bomo sedaj eh, preložili na januar, eh, ampak potem se bomo spet pogovorili o tem. Eh, no, to sicer ni grožnja, ampak lahko jo kot takšno tudi razumete. Skratka, mi bomo tesno spremljali, kakšen bo rezultat vaših analiz. Ja, no, danes ste imeli eh, srečo, da je eh, gospod v višjem, v višjem plačem razredu prevzel to razpravo. Eh, seja je trenutno prekinjena, nadaljujemo ob 14.30 za slavo s gospodom Zelmajerjem.